Right. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. Dober dan vsem, dobro jutro. Naj vas pozdravim na našem prvem sestanku po počitnicah. Upam, da ste si opomogli, da ste uživali v soncu, sedaj pa bomo začeli z našim dnevnim redom. Točka ena, sprejetje dnevnega reda in tudi seveda Eh, torej dnevnega reda za danes in za jutri. Če ni ugovorov, je to sprejeto, sporočil ni z moje strani v tem trenutku, tako da lahko kar že preidemo na tretjo točko, ki je že splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019, vsi oddelki. Pripravljalec mnenja je kolega Benifej, dobrodošli. Tako, sedaj pa bi lahko kar glasovali, razen če bi še poročevalec želel nam kaj sporočiti. Ne? Prav. Potem pa kar začnimo. Gre torej za proračunski postopek. Glasovne, eh, sezname za glasovanje imate, upam. Tako, Sedaj lahko začnemo s prvim. Predlog za MVP 236, imate to? Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 5237 za, proti vzdržani sprejeto. 5158 za, proti vzdržani zavrnjeno. 5159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 na 6 nič za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 2 nič ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 5 2 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 1 6 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. potem 5233 za proti vzdržani sprejeto. 5232 je bil umaknen, 5231 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. 5203 za proti vzdržani sprejeto. 5163 za proti vzdržani zavrnjeno. 5164 za proti vzdržani zavrnjeno. 5, 2, 3, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 1, 6, 6 za, proti, vzdržani. Pa preverimo, da se ogrejemo. 5, 1, 6, 6, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno, 24 glasov proti, 8 za, 18 vzdržanih. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 5, 2, nič 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Pete na 7, 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo, 5 na 7, 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 47 za, 4 proti, zelo. Velika večina 5, 1, 7, 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 na 7, 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 na 7, 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 na 5, nič za, proti proti vzdržani sprejeto. 5 na 9 nič za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 5, 2 nič 8 za proti vzdržani sprejeto. 5 na 7 ena za proti vzdržani sprejeto. 5, 2, 2, 8 za proti vzdržani sprejeto.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 183, ta je brezpredmeten, 5151 za, proti, vzdržani, preverjamo, 5151, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, 22 proti. 5215 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 2, 1, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 2, 1, 9 za, proti, vzdržani, preverjamo. 5, 2, 1, 9, glasujemo. konec glasovanja. Zreko večino sprejeto. 5-2-2 nič za proti vzdržani sprejeto. 5-2-2-1 za proti vzdržani sprejeto. 5-1-8-6 je brezpremeten kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. Potem pa imamo glasovanje v svežnju. 5-2-2-1 glede petih predlogov sprememb, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. Potem pa še glasovanje v svežnju. Od 1 na 5, 1 na 7, 5 do 6, 5, 2, 8, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. In končno potem še 5, 1 na 7, 6 za, proti, vzdržani tudi sprijeto. To je to. Tako, sedaj pa prehajamo na osnutek mnenja za pročunsko leto 2019 v delki. Poročevalci spet Benifej, tako da lahko glasujemo. Predlog smembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec, to je bilo zelo jasno. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, nisem povedal, kakšen je bil rezultat. 26 za, 7 proti in veliko vzdržanih. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. 38 do 41 za, proti vzdržani zavrnjeno. 42 za, proti vzdržani zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani sprejeto. 44 je brezpredmeten, 45 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na kompromis 8. Za proti vzdržani sprejeto. 61 za proti vzdržani sprejeto. 62 za proti vzdržani sprejeto. 63 za proti vzdržani sprejeto ko sedaj pa elektronsko glasovanje o tako spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. 43 za, 5 proti, 8 vzdržanih. Čestitke poročevalcu in hvala lepa za dobro upravljeno delo. So, Je zonalni minister že tukaj? Uh, Prosim, če ostanete v dvorani. Zunanji minister bo prišel čez nekaj minut, malo hitrejši smo, kot smo pričakovali.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to ask you to now. Gospod in gospodje, prosim, če se spet usedete, radi bi nadaljevali sestankom odbora za zonanje zadeve. Pred poročilom o poročilu Komisije o nekdanji Gospodarski republiki Makedoniji pa sedaj zasedem pozdravljam Nikolo Dimitrova, zunanega ministra nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije v našem odboru. Pozdravljam pa tudi novo imenovano veleposlanico, gospod Popovsko. Dobrodošli na sestanku odbora za zunanje zadeve in veliko uspeha pri vašem delu. Gospod Dimitrov pa je že znan gost, znana osebnost v makedonski politiki. Naše pričakovanja glede vlade, ki začne delo junija 2017, so visoka, glede na krizo, ki smo imeli, potrebno bo gledati v prihodnost, prelomiti s preteklostjo, s tem boste vrnili svojo državo na raven partnera, ki jim lahko zaupamo. Diplomatski ukrepi, ki ste jih izvedli od zadnjega obiska našega odbora, oktober 2017, so impresivni, čeprav je seveda veliko potrebno še postoriti. Ti ukrepi so bili priznani tako strani Evropske unije, kot tudi vidite ravnata. Vaša država je že bila povabljena, da se začne pogajanja o članstvu v NATO. Naslednje poletje pa bomo začeli tudi pogajanja o vstopu v EU. Tako, sedaj pa vam kar predam besedo, da bomo slišali z vaše strani, kaj se dogaja v vaši državi, kakšni so dogodki, kakšen razvoj dogodkov pred referendumom, ki prihaja. Torej, še enkrat dobrodošli v našem odboru vse nas zelo zanima, kaj se dogaja v vaši državi. Prosim. David, Hvala lepa, David, dragi gospod McAllister. Vedno je prav poseben privilegij, da sem lahko tukaj z vami. Tokrat sem prišel sem brez težav in upam, da je to tudi simbolično, da bo to potovanje brez težav do naslednjega leta, poletja, ko upam, da se bo vse skupaj končalo z medvladno konferenco. Kratek bom, osredotočil se bom na največja vprašanja, tako da bomo imeli več časa za pravo izmenjavo mnen. Veselim se vaših vprašanj in odgovorov. Naj pa začnem s tem, da pohvalim modrost te institucije evropske demokracije. Mislim, da smo bili zelo dosledni, da ste bili zelo dosledni, kar se tiče evropske prihodnosti Balkana. In tukaj mislim, da razlik med političnimi skupinami ni. Če bi vse države članice, institucije, države kandidatke v regije sledile vašim nasvetom in priporočilom, bi nam šlo še bolje če bi spoštovali priporočila vaših resolucijah. Cenimo dialog Jean Monnet, imeli smo tudi skupni parlamentarni odbor septembra, imeli bomo eh, septembra medparlamentarni odbor v Skopju, pa tako pa bomo gostili dogodek za mlade eh, skupaj z Evropskim parlamentom, spet v Skopju in spet septembra. prinašam dobre novice morda bo to presenetljivo v teh težkih časih, v katerih živimo, tako v Evropi, pa tudi na drugih celinah. Najbolje bo, če si pogledamo, kje smo začeli in kje smo danes. Začeli smo 1. junija lani 2017, nekaj dni po najbolj mračnem dogodku v naši demokratični tradiciji, ko je jezna množica aprila 2017 napadla naš parlament. Makedonijo so opisovali kot državo, kateri institucije ne delujejo, so jih zajeli. Imeli smo težave z vodnimi mediji. Nekateri mediji so se odločili, da ne bodo predvajali napada na parlament. Tudi javna televizija nekatere potem niso prenašali drugih dogodkov, tudi kar se tiče zlorabe položajev in korupcije. Sedaj pa smo spremenili našo smer in smo se notranje osredotočili na to, da bomo spet napredovali, da bomo spet spostavili našo demokracijo in morda smo šli še prek tega. Sedaj imamo bolj zrelo družbo, imamo zelo jezno javno mnenje naše organizacije civilne družbe so vključene v to. Naučili smo se precej iz tega, da je pomembno, če se kdo javno zakaj zavzame. Naj dam primer, ko je šlo za finančna domestila, ki so jih mm, si dajali člani volilne komisije sami, je javnost sodvala tako negativno, da so morali odstopiti. imamo. Torej, dobre rezultate krize. Naši aktivni državljani so doživeli pomemben poduk. Poleg tega, kar se tiče strategije pravne države in kar se tiče nove zakonodaje, ki je bila izglasovana v našem parlamentu, je resnično pomembno to vse tudi izvajati. Imamo sodbe, ki so povezane s položajem javnega tožilca. In imamo tudi primer, ki še traja, kar se tiče organizatorjev napada na parlament lani. Odgovornost je pomembna. Rad bi vas pozval, prihajate iz različnih političnih družin. Torej, rad bi vas pozval, temu, da lahko rečemo, da je politična kriza v Makedoniji bila eufemizem za nekaznovanje. Nimamo pri nas pravih teoloških bojev med levico in desnico. Pri nas je, šel, je šlo za boj za demokracijo. Mislim, da je politična mobilizacija šla ne samo prek etničnih linij, ampak tudi političnih, da smo torej zmogli te politične spremembe. Razmere v medijih pa so takšne, kot da bi govorili o neki drugi državi. Imamo razprave. Razprave so seveda dobre v demokratični družbi. Pred volitvami 2016 smo imeli kar nekaj let brez razprav med političnimi nasprotniki, celo pred parlamentarnimi volitvami in veliko jih je bilo. kar se tiče mednarodnih odnosov. Imamo pet sosed, naši zonalni odnosi. Imamo veliko vprašanje z dvema sosedama, ki sta članici Evropske unije, ehm, z našimi grškimi prijatelji in prijatelji iz Bolgarije. Takoj, ko smo prevzeli oblast, smo stegnili roko našim sosedom. V regiji, ki je polna zgodovine, ki pa se ne ukvarja dovolj s sedanjostjo in prihodnostjo, ne moramo spremeniti naše geografije, naše zgodovine, lahko pa, če se osredotočimo, oblikujemo našo prihodnost. In ta prihodnost je skupna in je evropska. To, kar smo storili, je da smo dosegli spravo poenotenje prek evropskih integracij. Če uporabim besede Šumana, smo strži nekaj v smislu, kar je teda, da ne bomo Evropo zgodili kar naenkrat prek enega samega načrta, ampak bomo počasi gradili Evropo prek posameznih dosežkov in potem bo to prinesla solidarnost. In točno to se je zgodilo v naši krizi. Konkretni dosežki, ki ustvarjajo potem de facto solidarnost. In rad bi tukaj pred vami javno pohvalil vodstvo tako Sofije, pa tudi Aten. To se je jasno pokazalo v razpravi o našem statusu na Gajerku, potem pa je bilo to potrjeno tudi strani Evropskega sveta. Samo tole še citiram, potem pa ne več. Tole se mi zdi zelo pomembno, kaj ti rad bi izpostavil veličino tega uspeha. Ne gre samo za reševanje tipičnega dvostranskega balkanskega spora citiram Nobelovega nagrajenca za mir 1914, francoski intelektualec, ki je vodil komisijo Carnegie na Balkanu za preiskavo razlogov in obnašanja med balkanskimi vojnami 1914. Torej, citiram. Pravi krivci so tisti, ki žrtvujejo splošni interes za svoj osebni interes, ki ga niti ne razumejo. In ki ustrajajo pri politiki spora. V resnici ni rešitve, ni izhoda niti za manjše države ali večje države, razen da prije do poenotenja in sprave. In to je resnično tisto, kar se je zgodilo v teh zadnjih 14 mesecih v naši regiji. Zelo sem vesel, da veliko držav članic, nekatere bolj kot druge, polni meri priznavajo ta tok dogodkov. Vseeno pa seveda si ne želimo uslug, ne želimo si politiziranega pristopnega procesa, ne želimo biti nagrajevani samo zaradi političnega pogoma, ki smo ga pokazali, vizije ko gledamo prihodnost, ko rešujemo te težave, zaradi tega želimo napredovati. Države je potrebno meriti po lastnih dosežkih, po kebnhavnskih kriterijih. In izvajanje našega načrta 369 nam prinaša to, da tam, kjer smo dosegli največ napredka, poročilo komisije, ki je bilo objavljeno aprila, devetih področjih, ki so še prav posebno pomembno za komisijo, večina se jih okvarja s temeljnimi soboščinami, da smo torej na teh področjih dobro napredovali na pri petih. Torej, dosegamo napredek, napredovali smo. Prav tako pa bi rad spregovoril tudi še o regiji. Gotovo bomo imeli priložnost, da se o tem bolj podrobno še pogovorimo. Osredotočamo se na pravno državo, na administracijo, na boj proti korupciji in na reformo obveščevalnih služb. Vsi vemo, da razprave v regiji se dotikajo tudi drugih vprašanj. Veliko slišimo o dialogu med Prištino in Beogradom če si želimo miru na Balkanu, ko smo si želeli tega v 90-ih letih, je zmagala evropska vizija. Vsi smo napredovali, vsi smo trdo delali in vsi si delimo vizijo, ko je regija del Evropske unije in ko meje ne bodo več pomembne, vsaj ne to, tako kot do sedaj. Dejstvo da je ta vizija sedaj postavljena nekoliko pod vprašaj, da se vrača geopolitično tekmovanje na Balkanu, je v veliki meri tudi zato, ker ni bilo dovolj zagona pri pristopnem procesu. Druge vizije za trajnostni mir, demokracijo in prosperiteto naše regije ne vidim. Mislim, da se moramo osredotočiti na to in moramo spet investirati v proces širitve, kjerkoli prihaja do dobrih dosežkov, moramo nagraditi države članice, kjerkoli pa prihaja do pomogljivosti, moramo pokazati s prstom na to in to poimenovati. To je edini način. O Balkanu pogosto razmišljamo kot o evropski periferiji. Balkan je otok med državami članicami Evropske unije. Občasno je na periferiji naše politične agende, vendar pa geografsko je to otok znotraj EU. In migracijska kriza 2015 in delno 2016 je pokazala, kako pomembna je ta regija in zakaj je ta regija tako pomembna za jasno varnost Evrope. Prave alternative ni. To je regija, ki tri četrtinsko izvaja trgovino z EU, to velja tudi za mojo državo, enako velja tudi za tuje naložbe, tri četrtine tujih naložb prihaja iz EU. Smo torej skupaj v istem čovnu, politično, ekonomsko, kar se tiče prihodnosti in kar se tiče varnosti. In potem še zadnja točka, kje smo, kar se tiče referenduma. Mislim, da imamo zelo pomemben zgodovinski trenutek, s katerim se sooča Makedonija, ko je Republika Makedonija postala neodvisna, sem bil star 18, sedaj bom naslednji mesec 46 in to je druga priložnost za mojo generacijo, da zagotovi, da bo moja država končno dosegla raven gotovosti. Dolgo že čakamo, tako kot zdaj, če stopa v EU in NATO. In politiki so delali karijere, ko so se prepirali eh, našimi sosedi. In mislim, da ne bomo uspešni kot država, če regija ne bo uspešna. Vsi smo naravni zavezniki to, kar potrebujemo v regiji, pa je neka spremenjena tekmovalnost. Kateri mediji so najbolj svobodni, kateri sodniki so najbolj neodvisni in očakoviti, kdo ima boljše plače, boljše, no, boljše izdavstveni sistem in boljše izobraževanje. To je torej to tekmovanje, ki ga potrebujemo. Tekmovanje glede zgodovine, kdo je najstarejši narod, kdo ima največ eh, velikih porazov, pa ni produktivna zgodovina. In seveda vsi smo ponosni na svoje zgodovine, vendar pa mislim, da moramo pokazati, da je ta generacija lahko ponosna na današnje dosežke in dosežke prihodnosti. Če nam to ne bo uspelo, bo vš, vs naš talent otekal k vam, bežal k vam. Zato, da zadržimo mlade pri nas, moramo Evropo pripeljati v našo regijo, v našo državo. In odločeni smo, da bomo to storili, na referendumu bomo zmagali. Tradicija sprejemanja modrih odločitev pri težkih vprašanjih je naša tradicija in seveda lahko bi si želeli boljših političnih razmer, kar se tiče odgovornosti. Nekateri politiki, nekateri izmed nas, ne prevzemajo odgovornosti za pretekla dejanja, in nekateri se ne soočamo z odgovornostjo za prihodna dejanja. To so težka vprašanja. Za nekatere izmed nas bo to politično žrtvovanje, vendar pa referendum ne govori o političnih strankah, ne govori o levici, desnici, ne govori o tem, ali vam je všeč to ali ono obličilo. Gre za torej prihodnost države. Gre za tkanje prijateljstva v regiji, ki potrebuje več prijateljstva. Tako, tu se bom ustavil, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Dimitrov, gospod Nikola, za tole predstavitev. 16 minut ste porabili za svojo predstavitev. Vedno, ko se oglasite pri nas, je dvorana polna in veliko kolegic in kolegov želi spregovoriti. Mislim, da smo tokrat zabeležili rekordno število prošen za besedo. Že kar zdaj vam povem, da je seznam govornikov zaključen. 17 vas želi besedo. Poskusil bom biti čim bolj pošten do vseh političnih skupin. Kaj predlagate vi? želite, da povzamemo vsa vprašanja in potem odgovorite na vse, ali pa razdelimo v dva dela. Na dva dela. Prav. Ko boste videli, zdaj pa dovolj, bomo prekinili, vam dali besedo, potem pa nadaljevali. Dobro, začnemo z ELS, gospod Preda. Eh, merci, um, eh, infiniment president. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, hvala lepa za vašo prisotnost. Euh, Tako, hvala lepa, da ste danes z nami, hvala lepa tudi za ta prispevek. Na hitro bi rad povedal par stvari. Pred štirimi leti smo bili predvsej negotovi glede Balkana, oklevali smo številni so bili proti temu, da se nadaljuje proces širitve v tem mandatu, ampak to se je nekoliko spremenilo v zadnjem obdobju, zlasti v zadnjih mesecih, tako na ravni parlamenta kot na ravni komisije. Upam, da bodo tudi v svetu pridobili nekoliko več zaupanja v vse to, kar se trenutno dogaja na področju Zahodnega Balkana. Ta sporazum med Makedonijo in Grčijo jasno kaže na to, da se lahko Balkan premakne v pravo smer. To je zelo dobra novica, zato se mi zdi, da bi morali obe strani podpreti tako makedonsko kot grško stran, ki morata ta sporazum še ratificirati. Hvala za pozornost. Hvala, Kristjan, za SND. Hvala, Tonino Piculo, socialisti. Mimo grede, minuta in pol, prav. Thank you, gospodine ministre. Gospod minister, v veliko veselje mi je, da vas lahko danes tu pozdravim skupaj z veleposlanico Republike Makedonije. Najprej hvala lepa, da ste izrazili toliko zadovoljstva in toliko upanja glede sporazuma, ki je bil podpisan 12. mislim, da je to pomemben korak tudi z vidika širitvenega procesa, ki ga vodi komisija. Tudi 30. ko bo potekal referendum, je seveda to pomembno vprašanje. Me pa zanima, kako dva meseca pred referendumom gledate na medetične, medetnične odnose v Makedoniji. Vemo, da so ti odnosi vedno igrali zelo pomembno vlogo v političnih procesih. Vem, da je številnim v interesu tudi to, da rezultat na tem referendumu pripelje do tega, da se Makedonijo vrne nazaj v druge zgodovinske čase. Uh, Kar nekaj kampanj se vodi, sponzorirali naj bi jih tuji akteri in mnogi analitiki pravijo, da so tudi te kampanje vplivale na številne dogodke. Naprimer, če se spomnite, smo se pogovarjali o tem, kako so te zunanje intervencije vplivale tudi na volitve v ZDA. Zanima me, ali pričakujete, da bodo česa podobnega prišlo tudi v Makedoniji. Sam vam želim veliko sreče. Hvala. Thank you, Tonino. Hvala, Tonino. Charles Tanak v imenu EKR. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Dimitro, sem eden od utemeljiteljev skupine Prijatelji Makedonije. Že skoraj dve desetletji podpiram vašo državo v tem odboru. Seveda sem tudi velik ljubitelj Grčije. Pa vsod razen pri vprašanju imena vaše države. Včasih se soočate z res velikimi izzivi in to se mi zdi zelo dobro, dobro se jih lotevate. Zdaj se vam obeta luč na koncu tunela, čeprav se neka velika sila na vzhodu po vseh kriplih trudi, da bi zavrla vaš napredek. Zgodovinski dogovor z Grčijo je res pomemben, podpira vas seveda moja skupina. Upam, da boste premustili še zadnje ovire na poti do referenduma 30. septembra. Upam, da bo to vodilo do statusa kandidatke. Pogajanja še, pogajanja še vedno niste začeli in upam, da bo Zahodni Balkan zdaj vstopil v stabilno obdobje. Omenili ste tudi morebiten dogovor med Kosovo in, Kosovom in Srbijo v zvezi z njihovim sporazumom. Omenili ste tudi migracijske tokove, ti so zaenkrat eh, precej manjši. Na koncu želim povedati še nekaj. Obžalujem Brexit, vem pa, da Združeno kraljestvo želi ostati aktivno v tej regiji. To je bilo očitno tudi zaradi tega, ker je London gostil berlinski proces pred eh, nekaj meseci. Hvala. Hvala, čau, stanek, Alde, gospod poročevalec za firom Ivo Weigl. Minister, in eh, čestitam za vašo pogajalsko spretnost in kreativnost. Eh, čestitam tudi vašemu grškemu kolegu in obema premijejema. Vi ste naredili nekaj, kar je na tem, v tem delu Evrope izgledalo nemogoče in odprli ste pravzaprav novo paradigmo eh, medsebojnih odnosov, upam, da se bo, da se bo prijela. Eh, Omejil bi se samo na eno vprašanje. Eh, referendum mora biti dogodek, ki bo povezal eh, državljane Makedonije. Povezal jih bo, če bodo vse stranke naredile tisto, kar so obljubile, ko smo delali na pržijskem sporazumu in, in eh, neštetih sestankih, ki so sledili, namreč, da bodo stranke dale prednost interesu države, interesu Makedonije pred interesom posamezne stranke. Kako gledate na to, da bo dosežena enotnost o tem najpomembnejšem vprašanju evroatlantski perspektivi eh, Makedonije? pri tem referendumu. Kakšno bo sodelovanje z opozicijo? Hvala. Thank you, Ivo. Hvala, Ivo. Zeleni, gospod Meserič. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod minister, da ste se oglasili v odboru AFED. Vedno vas je lepo videti tukaj. Mi vas že odnegde podpiramo, podpiramo integracijo Zahodnega Balkana v Evropsko unijo in to že 20 let. Čestitam tudi za vaš zgodovinski dosežek. To je res treba zdaj počastiti še z uspehom na referendumu. Moje vprašanje ni v zvezi s tem, prav tako ne bom govoril o zunanjih zadevah v zvezi z Makedonijo, ampak govorim želiti o reformah. Govorili ste o tem, da je treba spodbuditi neke vrste konkurenco na področju reform. S tem se strinjam. Ampak zdi se mi, da obstaja eno področje, kjer bi morali biti bolj usklajeni in kjer bi morali bolj sodelovati na regionalni ravni. Gre za boj proti korupciji. Ali lahko makedonska vlada zagotovi nov zagon za regionalno sodelovanje na področju boja proti korupciji? Hvala. Hvala, Tamas. Gue Engel. Besedo dobi gospod Papadimulis, podpredsednik parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Dimitrov, pozdravljeni na naši seji. Čestitam vam iz vsega srca. Čestitam tudi našemu zunanjemu ministru, gospodu Kociasu, kajti dosegli ste res zgodovinski sporazum. Mislim, da bodo vsi člani odbora pozdravili ta sporazum in seveda tudi vsi poslanci v Evropskem parlamentu. Čez en mesec bo sporazum ratificiran, sporazum med našima državama in država se bo ratificirala imenovala Republika Severna Makedonija. S tem bomo končno rešili ta spor, ki traja že toliko let. Zelo smo zadovoljni s tem in zelo smo veseli, kajti vaša vlada se je zavezala, da se bo še naprej borila proti korupciji in izvajala reforme. To bo pomenilo, da bo Zahodni Balkan lahko zacvetel in povem vam lahko, da vas naša stranka Siriza podpira in upam, da boste dosegli pozitiven rezultat na referendumu. Moje vprašanje je naslednje. Ali obstaja še kakšna država, ki po vašem mnenju deluje proti uspehu na referendumu. Hvala, EFDD, gospod Castaldo. Izvolite. You, chair, Hvala lepa, gospod minister. Pozdravljeni v parlamentu. To je hiša tudi vaših državljanov. Vaš govor je bil zelo dober in res vam moramo čestitati za to, da ste dosegli ta zgodovinski sporazum in pozdravljamo tudi vaše prizadevanja za reforme, ki se izvajajo. Za vas imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje zadeva kampanjo v zvezi z prihajajočim referendumom. Zanima me, ali boste imeli nacionalno razpravo, ki bo vključovala civilno družbo, medije in akademike. Zato, da bi državljani lahko imeli vse informacije o tem, kako pomemben je ta referendum in da bi se borili proti tistim stranem, ki so proti referendumu, še posebej mladi so pomembni tukaj. V Skopju bom k malu, govoril bom o udeležbi mladih v politiki, to je za mene zelo pomembna točka. In še eno vprašanje, zanima me, kakšna je po vašem mnenju realistična časovnica za to, da se Makedonija pridruži EU in NATO? Na koncu pa samo še nekaj. Upam, da bo ta pozitivna konkurenca na Balkanu vedno bolj postajala resničnost in upam, da boste vi prvaki v zvezi s pozitivnimi zgledi za vso regijo. Hvala z gospodom Dimitrovom sem se dogovoril, da bomo vzeli še dve vprašanje, potem pa bomo imeli prvi krok odgovorov, potem pa še drugi krok. Brez skrbi, poskusil bom poskrbeti, da vas čim več pride do besede. Še dva torej, gospod Kefalukianis, zato da bomo slišali še malce grščine. Izvolite, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Dimitrov, pozdravljeni v našem odboru. Veliko ste govorili o tem vprašanju, ampak za vas imam še eno vprašanje. Državljan Nove Zelandije in prebivalec New Yorka. Vprašanje je, kako jih bomo imenovali. Junija je bil dosežen sporazum med grško in makedonsko vlado. In zdaj imamo na mizi predlog, da bi se država imenovala Severna Makedonija. Zanima me, ali se imate za Severnega Makedonca ali Makedonca. Če se imate za Makedonca, morate razložiti, kako zadeve delujejo z etničnostjo. Odkot izvira vašo, vaše etnično poreklo, iz katerega obdobja v zgodovini. Stalin je imel želje in ekspanzionistične težnje, mi pa se sprašujemo, kakšen je kulturni vidik in jezikovni vidik. Morda bi tudi to morali vključiti v ta sporazum. Kajte, kakšen bo pravni status makedonske etničnosti in jezika. Hvala. Gospod Andrulakis pa bo še zadnji. Kiripurje, eh, totine že mati. Gospod Dimitrov, to, kar ste danes povedali, je zelo pomembno in dragoceno za integracijo vaše države v EU. Sem grk in želim si, da bi našli rešitev za vprašanje imena. Vendar rešitev mora biti sprejemljiva za obe državi in spoštovati mora zgodovino. Moje vprašanje je naslednje. Vprašanje na referendumu ne bo da ali ne za sporazum, ampak vprašanje je da ali ne za Evropsko unijo. Zdi se, da sporozuma v zvezi s tem ni, ne v parlamentu, ne v Makedoniji. Kaj se bo torej zgodilo? Kaj se bo zgodilo z tem sporozumom iz junija in kaj bo tukaj storil parlament? Hvala. Hvala lepa. To je bil prvi krok. deset minut približno vam dam na voljo, potem pa bomo nadaljevali z drugim krogom. Seveda, se bom potrudil. Hvala lepa, hvala za lepe besede, dobra vprašanja in hvala tudi za nekoliko zahtevnejše vprašanja. Medetnični odnosi. Ne spomnim se obdobja, kako bi medetnični odnosi bili bolj sproščeni v naši državi. Kriza je uvedla nov element v odnose med Makedonci in drugimi etničnimi skupinami, kajti ugotovili smo, da smo vsi na istem, še posebej v urbanih središčih, so ljudje ugotovili, da vsi sovražijo korupcijo, vsi si želijo pravico in odgovornost. In to je postavilo trenutno politično okolje pred velik izziv. Trenutni ustroj, ki še vedno temelji na etničnih linijah, ne zadostuje. Država zdaj dosega napredek, se razvija in v družbi se pojavlja upanje. In zdaj čakamo, da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Čaka nas ustavni proces, referendum, začeli smo pristopno pogajanje z NATO in veselimo se že začetka pristopnih pogajanj z EU in to ni zdaj najbolj pomembno vprašanje. In eden stebrov, na katerih temelji naša vlada, je družba za vse. Nekaj vprašanj je bilo v zvezi z umešavanjem zunanjih ali tujih sil. Nekatere strani niso zadovoljne, ko se pojavijo možne rešitve za probleme. NATO je tukaj zelo pomembno vprašanje v tej enačbi. Za nas je to nedokončana zgodovinska naloga, ki smo jo začeli izvajati leta 1993, ko je naš parlament soglasno sprejel odločitev, da se pridruži NATO. To je naša odločitev. Javno mnenje je vedno v prid pridružitvi med dvema tretjinama do tri četrtinska je vedno podpora te tuje sile bodo na neki točki morale ugotoviti, da je reševanje problemov v njihovem interesu. Tudi v njihovem interesu je, da Balkan doseže napredek. Morda zaenkrat še nismo tako daleč, ampak na dolg rok bomo prav gotovo prišli do te točke. Zelo smo pozorni, trudimo se po najboljših močeh, pomagajo nam prijatelji in zavezniki in tudi mi skrbimo, da so ljudje obveščeni. Če ljudje niso obveščeni, potem demokracije ni. Pravilno se lahko odločijo le, če so ustrezno obveščeni. Težko je, ampak mi se trudimo po najboljših močih. Tudi vi v Evropi imate včasih grenke izkušnje z referendumi, sami pa poskušamo res poskrbeti, da so ljudje obveščeni in da se lahko odločajo po lastni vesti o svoji prihodnosti. Kako poskrbeti za politično enotnost doma? To je bilo vaše vprašanje, gospod Vajgl, dragi Ivo. To je proces, ki še teče. Prizadevali smo si, da bi ustrezno sestavili vprašanje, kar nekaj političnih kompromisov smo sprejeli tudi, kar zadeva sestavo volilne komisije, kar zadeva pravila glede financiranja strank, tukaj smo uvedli nekaj novih pravil, še vedno nismo prišli do cilja. Največja opozicijska stranka je napovedala, da bodo sprejeli odločitev in javnost o tem obvestili okrog 10. septembra. Odločitev v zvezi s tem, kako glasovati na referendumu, če želim biti nekoliko zloben, to me spominja na mojega petletnika, to je moj najmlajši sin, včasih se razjezi in vprašam ga, zakaj si se razjezil, pa mi reče, ne bom ti povedal danes, jutri ti bom povedal. To je preveč pomembno. Izjavo, prevelik, da bi propadel, smo veliko krat slišali v času finančne krize. To je zgodovinski proces. Ne gre za me, ne gre za Zora Nazajeva, premijeja, ne gre za vlado, ne gre za politične stranke. Gre za zgodovinsko priložnost za to, da se zaključi zelo pomembno politično vprašanje in da se odprejo politična vrata v prihodnost. Tudi opozicija mora priti do besede. Oni morajo prevzeti politično odgovornost, ne smemo pa jim dopustiti, da bodo potem napadali vlado v zvezi s čimerkoli že. Tukaj pa ne odraščamo. In to je zelo pomembno obdobje za našo državo in tudi za regijo. V tem obdobju se soočamo z izzivi in vsi moramo spoznati, kakšna zgodovinska odgovornost je pred nami. To ne sme biti povezano z odgovornostjo za napad na parlament in tudi kar zadeva prisluškovanja iz leta 2015 ne smejo biti tukaj na mizi. Če želiš biti verodostojna opozicija, potem moraš biti načelen. Spoštovati je treba pravno državo in odgovornost. Ne gre za politično ideologijo. Boj proti korupciji v regiji, to je prav gotovo zelo pomembno vprašanje. Balkan se spopada z dvema pomembnima problemoma: korupcijo in klientelizmom. Gre za tudi privatizacijo državnih institucij. Boriti se moramo proti tema dvema pojavoma. Lažje je, če si v pristopnem postopku, kajti to je najboljše orodje za preprečevanje teh dveh problemov. Sprožili smo regionalno mrežo javnih toživcev. Med drugim imajo nalogo tudi, da se borijo proti korupciji. Eno od vprašanj je bilo povezano z regionalnim sodelovanjem. Zdaj pa še v zvezi s kampanjo, ki se začne jutri. Kampanja bo zastavljena široko, ne gre samo za politične stranke, tudi civilna družba in civilne organizacije bodo vključene v to. Vsak četrtek imam na Facebooku sejo vprašanj, in odgovorov z državljani v zvezi s sporozumom, v zvezi z različnimi členi v sporozumu, zakaj smo to sprejeli, zakaj tega ni v sporozumu in s tem bomo seveda nadaljevali. Ali sem makedonec ali ne? Da, seveda. Ko bo sporozum začel veljati, bo moja republika postala Republika Severna Makedonija, mi bomo makedonci, ki govorimo makedonski jezik, seveda pa bomo priznali, da v Grčiji pojem Makedonija pomeni nekaj drugega. V Grčiji prav tako obstajajo Makedonci in ne bom si drznil poskusiti definirati, kako se je to zgodilo v smislu antične zgodovine ali daljne zgodovine in tako naprej. Ampak Pravica do samoodločanja je v Evropi 21. stoletja nekaj jasnega, neizpodbitnega. Ta sporazum temelji na dveh stebrih. Po eni strani ločujemo med Makedonijo državo in regijo Makedonijo v Grči in ta ločitev velja za vse namene. Mi bomo morali spremeniti ustavo, zato ker naša soseda to želi. Razumeti pa je treba še nekaj. Dve evropski sosedi bi se morali biti sposobni sprejemati takšni kot sta. Politiki ne morejo spreminjati identitete. Samo identiteta je posledica zgodovinskega procesa in tega ne moremo spreminjati. Zato ta proces omenjam kot proces odraščanja. Če bomo to storili tako, kot je treba, če bomo vložili prijateljske napore, se bomo čez pet let ozrli nazaj in se vprašali, kako je mogoče, da tega nismo storili že v zgodnih 90-ih. Veliko časa smo izgubili, izgubili smo celo generacijo. Lahko bi že takrat bili prijatelji, pa bomo prijatelji zdaj in v prihodnosti in vse se bo pomirilo. Tukaj bom končal, to je bila zadnja točka, hvala. Hvala lepa, drugi krok, še en poročevalec v senci oziroma poročevalko v senci, gospa Sakorafa. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam tudi zunanjega ministra, Gospod minister. Sami dobro veste, da je na tem področju veliko različnih interesov in upoštevati je treba veliko elementov na politični ravni in tako naprej. Zato me zanima naslednje. ali menite, da bodo ti interesi, ki vplivajo na vašo državo in na vaše državljane, zaščiteni in ali bo to pomagalo vaši državi v prihodnosti. Thank you, dear colleague. Ms. Hvala lepa, gospa Šujica. Thank you, David. Uh, go, govorit ću hrvatskim bom govorila kar po hrvaško, glede na to, da vsi govorijo slovanske jezike, upam, da me razumete. Ne morete zamenjati niti sosedov, niti družinskih članov in iz tega bi morali izhajati. Rekli ste, da regija ni otok, da niti Makedonija ni otok, da se pač nahaja slučajno med državami, ki so že članice Evropske unije. Zdi se mi, da bo določena generacija slej, ko prej morala opraviti ta zgodovinski postopek, proces. Mislim, da je vaša generacija tista, ki bo pripadla ta naloga. Vi ste rekli, da gre za postopek odraščanja, growing up. Kar pa zadeva mir v tej naši regiji, tudi Hrvaška deloma sodi v to regijo, mi sicer ne omenjamo Balkana, ampak bolj jugovzhodno Evropo. Mislim, da je vse to, kar ste dosegli, največji dosežek v zadnjih 30 letih in na tem bi morali delati še naprej. Sama razumem to referendumsko vprašanje. Kar bi pa vas rada vprašala je naslednje. Ali se vam zdi, da obstaja možnost, da se z opozicijo dogovorite, da dosežete soglasje? Namreč tako boste lažje delovali kot država, tudi v odnosih z drugimi v regiji in z drugimi v Uniji. Na vse zadnje je to eden od pogojev, ki jih je treba izpolniti in sodi med kopenhagenske pogoje. Hvala. You, Hvala, Dubravka. Zdaj pa dobi besedo Eva Kali. Ona je predsednica skupščine Evropskega parlamenta in Nata. Izvolite. Pozdravljeni. Govorila bom grško. Hvala, predsednik, da ste mi dali besedo. Pozdravljeni tudi minister. Vesela sem, da v soseščini vlada želja po spremembi in vesela sem, da je bil dosežen sporozum med Grčijo in Makedonijo. Dolgo leta je vladal spor med tema dvema državama, ki je vplival na odnose na vseh ravneh, pa vendar obstajajo pa gospodarski odnosi med obema državama in sodelujemo na številnih področjih, kakor sami dobro veste. To teče že od nekdaj. Imam pa vprašanje za vas. Ali menite, da bo ta sporazum zaživel? Ali menite, da ne bo prišlo do izkrivljanj dogovora v zvezi z imenom? Kaj ti po eni strani imamo seveda vlade, po drugi strani pa moramo poskrbeti, da bodo sporozum sprejeli tudi državljani v obeh državah. Ta sporozum ne bo zaživel, če ne bo ustavnih sprememb. Omeniti pa je treba tudi proizvode ali izdelke, na katerih bo navedeno ime Makedonija. Hvala Eva Kali, zdaj pa Alde, gospod Kjučuk. Hvala, gospod predsednik, gospod zunani minister, hvala lepa, da ste prišli. Čestitam za diplomatske dosežke. Tukaj sem. Seveda naša naloga je, da smo objektivni, kritični in da vam pomagamo. Za vas imam zelo direktno vprašanje. Kako lahko mi v Evropi poskrbimo, da bo referendum stekel tako, kot je treba? Želim vam veliko uspeha, mimo grede. Hvala lepa. Gospod Petrle, ELS. Gospod predsednik, gospod minister, dobrodošli in hvala za jasne in močne proevropske besede. Strinjam se z vami, da evropski perspektivi vaše države in eh, cele jugovzhodne regije nima eh, resnično prave alternative. Jaz bom vprašanje prihranil za zasedanje skupnega parlamentarnega odbora, eh, s katerim se bomo srečali k malu v Skopju. Jaz sem vesel, da so izpolnjeni pogoji za normalno delovanje Eh, za polno delovanje tega odbora. Eh, vaši državi želim v nadaljevanju tega eh, obetavnega procesa, da vam želim tak notranji politični razvoj, ki bo krepil evropsko perspektivo in ne bo dovoljval vprašanj o ogroženosti vaše identitete. Thank you, Alois Peterle. Hvala lepa. Nina Gel. Hvala lepa, gospod predsednik, pozdravljeni minister, čestitke za vašo predstavitev. Želim vam seveda veliko uspeha. Ampak referendumi so zelo nepredvidljivi. V Združenem kraljestvu imamo kar nekaj izkušenj s tem. In vprašati vas želim, kako se pripravljate na morebitno negativno uh, ozračje oziroma na neuspeh referenduma. Imate kakšne priprave v zvezi s tem? Govorili smo že o tem, govorili smo o morebitnem bojkotu opozicijskih strank in tako naprej. Ali je to nekaj, kar bi se lahko zgodilo? Ne vem, povedati želim le, da sem nekoliko uznemirjena zaradi tega. Torej, vprašanje v zvezi z negativnim izidom referenduma. Dobro, še zadnji trije, Elmar Brok. Ja, vzicu, Hvala lepa, kratek komentar. Veliko zunanjih ministrov in drugih sem že srečal iz Skopja v zadnjih 25 letih, ampak eh, čestitati vam želim, čestitam, da ste prišli tako daleč, da ste dosegli dogovor. To nas more veseliti. Drugič, vse sile v vaši državi so odgovorne za to, da bomo dobili takšno rešitev, da bomo lahko dosegli napredek. To je zgodovinska priložnost, ki je ne gre zamuditi. In tretjič, to velja tudi za sestrsko stranko. Moje stranke, njihove trenutne politike ne razumem. In še nekaj, zelo pomembno je, da bo tudi vaša država država, kjer bodo vključeni vsi, tudi manjšine, kot so Albanci tudi oni se morajo počutiti kot doma, zato da bo zagotovljena stabilnost države. Hvala lepa, gospod Brok, kolega Vandalen. Zelo kratek bom. Pozdravljam Elmarja Broka in vse tisto, kar je rekel o vse vključujoči stranki, ki naj sprejme sprejete dogovore. Hvala lepa. Uh, Gospa Zovko, še nekdo se je potem prijavil? Tudi gospod Milan. Ja, vaših imen nismo zapisali. Torej, več govornikov je še na seznamu, malce miru v dvorani. Besedo lahko dam zgolj tistim, ki so na seznamu. Prosim, če dvignete roko, kdo še želi besedo. Kovač, Butikofer, Keller, Kelam, še kdo? Gospa Zovko. Najlepša hvala, predsednik. Zunanjemu ministru Dimitrovu pa naj povem, da lahko zgolj dodam par besed k temu, kar so povedali že ostali kolegi, ki prihajajo iz te regije in vedo, kako pomembna je stabilnost v tej regiji, kako pomemben je mir v tej regiji. Uh, Upam, da boste dosegli dogovor z opozicijo tudi z vsemi manjšinami, kot je rekel gospod Brok, tudi ko gre za komunikacijsko strategijo. Namreč ljudje že dolgo živijo z identiteto, ki jo imajo, tega ne moreš kar tako spremeniti, tudi sama že zelo dolgo živim v tej regiji. Zanima me, kaj lahko mi storimo, da boste tudi lažje izvajali komunikacijsko kampanjo v smislu, kako pomembna sta mir in stabilnost v tej regiji, kako pomembna je tudi vaša funkcija v NATO. Hvala. Hvala, gospod Butikofer. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Zunani minister, sam sem tudi član prijateljev Makedonije v parlamentu. Danes pa predvsem pozdravljam in občudujem političen pogum in tudi to politično razumnost, ki sta prevladala na obeh straneh, tako v Skopju kot v Atenah, da ste uspeli najti to rešitev. Zgolj dve pripombi bi imel. Kot prvo, zelo se strinjam z vami, gospod zonani minister, da je treba najti tudi način, kako bodo opozicijske stranke pripravile pozitivno zgodbo o tej rešitvi pozitiven diskurs morajo voditi. Prepričan sem, da bo rezultat pozitiven na koncu, če bomo neomajni pri svoji odločenosti, če bomo dovolj jasni v zvezi s tem, da si želimo, da bo v prihodnje Makedonija, torej Republika Severna Makedonija, postala članica Evropske unije. Da ne bomo oklevali, ko gre za začetek pogajalskega procesa. Hvala. Dank. Hvala lepa, kolega Kovačev. Blagodarim na gospodin. Hvala lepa, David, gospod eh, minister. Drage kolegice in kolegi, najprej bi rad pozdravil zunanjega ministra in se mu zahvalil za vas pogum, za vso odločenost. Hvala, da ste Makedonijo popeljali na to pot, ki vodi v Evropo. Za nami je kar nekaj let, ki so bila zaznamovana spori z nerešenimi problemi. Sam vam želim veliko uspeha. Podpisali smo tudi sporazum z vami. Mi smo seveda pripravljeni pomagati našim makedonskim sosedom na tej poti, ki vodi v evropsko integracijo. Upam, da boste to pot prehodili čim hitreje. Kar nekaj občutljivih tematik je danes že bilo izpostavljenih. Vi ste povdarili, da je identifikacija skupaj s pravico do samoodločanja del tega zgodovinskega procesa. Vi ste omenili tudi Karnegijevo komisijo. Kolega Kaljafonis je omenil tudi nekatera dejstva, ki držijo, ampak vsak ima pravico do samoodločanja če Makedonija pravi, da so njeni državljani Makedonci, ima pravico, da jih imenuje Makedonci. Nihče nima pravice spreminjati identitete kogarkoli. Zgodovina je, kakršna je pač bila. V zgodovini so vladali tudi različni diktatorji in drugi akteri, Tito, Grujevski in tako naprej, ampak nihče nima pravice spreminjati identitete, zlasti na identitete pokojnikov. Sam vam resnično želim veliko uspeha na tej evropski poti, enako tudi Republiki Makedoniji, pa tudi vam osebno hvala. Hvala lepa in na koncu še tu nekelam. Hvala lepa, David. Minister, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da imamo skupne interese in skupno prihodnost. Mi potrebujemo Makedonijo kot polnopravno članico prav toliko, kot Makedonija potrebuje Evropsko unijo. Končno ste se lotili tega novega začetka, kar je zelo spodbudno. Veliko dela vas sicer še čaka, ampak vso to delo lahko verjetno najbolje opravite v okviru pridružitvenega postopka. Eno vprašanje bi imel. Nas namreč vse bolj skrbi predvsem vse večji vpliv Rusije na Zahodnem Balkanu. Še posebej nas skrbi to, da, vi, na, da Rusija nasprotuje vašemu članstvu v NATO, v Evropski uniji, podobno se dogaja tudi s uh, Črnogoro. Skrbi nas, da Rusija financira lažno propagando, ko gre za ta referendum, da spodbuja ekstremistične skupine tako v Makedoniji kot tudi v Grčiji. Ste vi to zaznali, morda vas to skrbi? Državna volilna komisija je bila imenovana šele nedavno. Se vam zdi, da bi lahko lahko pripravili vse te glasovalne sezname še pred referendumom, tako kot je treba? Dobro, mislim, da sem besedo dal vsem, ki ste prosili za besedo. Nikola, v desetih minutah, če lahko povzamaš in odgovoriš na čim večje število vprašanj. David. Hvala, David. Se bom potrudil, storil vse v svoji moči, da to storim. Veliko pripomb ste podali, veliko pozitivnih pripomb, tudi osebnih pripomb. Izrazili ste kar nekaj komentarjev glede opozicije, mislim, da povsem upravičeno, ampak naj bom odkrit. Iz tega političnega tabora prihajajo različni glasovi. Nekateri glasovi podarjajo predvsem odgovornost opozicije, torej njihovo lastno odgovornost glede tega sporazuma, glede prihodnosti, glede referenduma. Nekateri celo podpirajo sporazum. Morda ti glasovi niso najbolj glasni, ampak vseeno jih uspemo zaznati tako v tisku kot drugih medijih. morda obstaja razlog, da smo lahko optimistični. Tudi ko vodja govori o sporazumu, pravi, da gre za nacionalno kapitulacijo, pravi, da gre za tako imenovani sporazum, da gre res za kapitulacijo na nacionalni ravni. Ampak, kot sami veste, nisem član politične skupine. Sam sem se lotil tega procesa predvsem z vidika aktivista, tako da sem nekako postal politik po nesreči. Vendar ne pravim, da sem strokovnjak, kar zadeva funkcijo ministra. Vodil sem kampanjo, sodelujem strokovnjaki. Meni pa se zdi nepredstavljivo, da v trenutku, kot je ta, ne bi razmišljal o državi. Meni je popolnoma vseeno, kaj se bo dogajalo z mano, kaj bo z mojo politično kariero in tudi z ministerskega predsednika Zorana velja enako. Mi bomo storili vse tisto, kar je dobro za državo, država bo šla v pravo smer, to bo koristilo vsem. Politične stranke se seveda menjajo na oblasti in na opoziciji, ampak ta zgodovinski trenutek od nas terja, da se poenotimo. Tudi v javnosti sem podal poziv, da se združimo, tudi ko smo se pogovarjali z grškimi prijatelji, sem to omenjal kar pa zadeva referendumsko vprašanje. Tri ključne spodbude so za nas, zakaj naj se sklene ta sporazum. Kot prvo, zgraditi je treba prijateljski most s sosedami. Drugo, odkleniti je treba vrata, ki vodijo v pristopna pogajanja. In tretje, odkleniti je treba vrata za pristop v NATO. Tako mi, kot tudi prijatelji v Grčiji, bomo v boljšem položaju, če bo vse to delovalo. Verjemite mi, za nekatere v moji državi sem heroj, za nekatere izdajalec in moj prijatelj Niko se je verjetno v Grči v enakem položaju. Če bi sam lahko spisal sporazum, bi verjetno bil sporazum boljši z našega vidika. Če bi Niko so dopustili, da sam spiše ta sporazum, bi verjetno bil sporazum boljši z grške perspektive. Dejstvo, da smo sporazum morali pisati skupaj, da smo morali sklepati kompromise in da smo morali zaščititi tisto, kar je pomembno za Grčijo in za Republiko Makedonijo, pa pomeni, da je dejansko bil sklenjen kompromis. Če bi razmišljali zgolj o tem, kako bo sporazum sprejet v Atenah ali v Skopju, tega sporazuma sploh ne bi podpisali. Ampak čez pet let, čez deset let bodo koristi tega sporazuma toliko večje, da se bomo ozrli nazaj in se spraševali, zakaj tega nismo storili že pred 20 leti. Kot politik lahko dobro živiš na podlagi sporov, lahko pa spore razrešiš in ponudiš več življenja, več stabilnosti državljanom. Mi bi morali biti naravni zavezniki. Spraševali ste tudi o zgodovini. Danes v Evropi, še posebej v regiji, za katero je Winston Churchill rekel, da proizvaja preveč zgodovine, ki je sploh ne more prebaviti. Vsaka država ima svojo zgodovinsko pot, svoj zgodovinski diskurs. Ampak ali res ne moremo združiti sil, izkoristiti vse tisto, kar je pozitivno. Dajmo zgraditi avtoceste do Bolgarije, še okrepiti trgovino, ki je danes vredna 800 milijonov. Ampak kako bi se vi počutili, če bi vam sosed rekel, ja, vaš narod je pa nek umetni konstrukt. Umetni konstrukti so praktično vse države, tudi v političnem in filozofskem diskurzu. Iz 18. in 19. stoletja vse to izhaja. In številne države so utemeljene na določenem diskurzu. Pomembno pa je, da politični diskurs, ki ga vodimo, ni naperjen proti sosedom, temveč deluje na tak način, da sosede vključimo v ta proces. Poglejte si, kaj se je dogajalo s Francijo in Nemčijo. Seveda sprememb ne moremo doseči čez noč. Pomembno pa je, da smo storili pomemben korak naprej in da bomo slejko prej na cilju. Mislim, da je ključnega pomena, da razmišljamo o današnjem dnevu, o jutrišnjem dnevu. Naj zgodovinari razmišljajo o tem, kakšen bo diskurs v prihodnje. Sam sem študiral mednarodno pravo, tako da sem po izobrazbi pravnik, ne filozof ali zgodovinar. Sporazum omenja možnost, da se organizira referendum. Referendum ni zavezujoč v smislu, da ga moramo organizirati, ampak referendum je pomemben zato, ker moramo najprej organizirati politično razpravo v državi. V zadnjih desetih letih so se dogajale stvari, o katerih se je treba pogovoriti in vse politične stranke so se ukvarjale s temi vprašanji. Če pa želimo izpeljati ta sporazum v praksi, potrebujemo ustavno dvotretinsko večino. Če bomo pritegnili ljudi na naše stran, jih prepričali v to, da je to pravi korak, bo težko kdorkoli v parlamentu rekel ne. Potem bomo dobili to dvotretinsko večino. Kar zadeva referendum, potem zunanje umešavanje, tri vprašanja ste zastavili s tem v zvezi. Sam sem zunani minister, zato ni pretirano modro, da se spuščamo v podrobnosti, da govorimo o ruskih prijateljih javno. Lahko povem zgolj to, da tisto, kar počnemo danes, temelji na prizadevanjih, da sami zastavimo vprašanje in ponudimo odgovor brez tujega omešavanja. Ampak slejko prej bomo ugotovili, da je stabilna regija v našem interesu, v interesu evropejcev in tudi v interesu naših ruskih prijateljev. Ja, dolgoročno gledano se mi zdi, so prijatelji. Druge poti sam ne vidim, zato da se razrešijo uh, te novo nastale napetosti med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Kako nam lahko pomagate, da bomo pri svojem delu uspešni? Poskrbite za to, da bo pristopni proces verodostojen, izpolnite, kar boste obljubili, to je bistvenega pomena. Obrnite se tudi na svoje prijatelje, tudi preko političnih, strankarskih linij, zato ker je to preveč pomembno vprašanje, da bi se kopija lomila na vsakodnevnih političnih sporih. Mislim, da bi morali tudi pohvaliti ljudi oziroma državo za vse tisto, kar doseže. To so tri točke, kjer ste lahko najbolj v pomoč. Ključnega pomena pa je, da izpolnite obljube iz Soluna iz leta 2003 torej da obstaja evropska prihodnost za Balkan. Mi smo se nekaj naučili, ta pristopni proces je veliko bolj kompleksen, veliko daljši, kot je bil za države, ki so se pridružile leta 2004. Malce težji je bil za državi, ki sta se pridružili leta 2007, Romunijo in Bolgarijo, tudi kasneje za Hrvaško. Zdaj pa je ta proces poln izzivov. Druge poti žal ni. Že od leta 2005 čakamo na začetek pristopnega procesa, smo država kandidatka. Skoraj da je pristopni proces za Republiko Makedonijo že postal šala. Komisija je podajala pozitivna poročila v zvezi z nami, prvega je objavila že leta 2009. Mi smo bili zaklenjeni v to čakalnico in smo na nek način izgubili svoj moralni kompas. Mi smo dokaz, kako lahko država skrene s poti, če jo zaklenejo, če ji oduzamete evropsko perspektivo. Ampak nam je uspelo, ker smo se zganili, ker iščemo skupni jezik tudi z opozicijo, vendar potrebujemo evropsko perspektivo. naložba v demokratičen Evropski Balkan vas stane veliko manj, kot eh, bi vas stalo, če bi Balkan ignorirali. V tem primeru bi bila naložba zelo velika, tako varnostno kot politično gledano. Druge poti enostavno ni. Najlepša hvala. Se upravičujem, če sem kakšno vprašanje spregledal. Potrudil sem se, ampak verjetno sem kakšno vprašanje spustil. Naslednjič, ko bom tu, pa bom prinesel še več dobrih novic. Hvala za pozornost. Dragi minister Nikola Dimitrov, hvala lepa. Mislim, da lahko v imenu vseh članov odbora rečem hvala. Veselimo se že nadaljnih novic o napredku, ki ga dosega država. Veliko sreče in uspeha tudi vladi. Kot aktivni član politične družine, kot podpredsednik naše stranke, ne zgolj kot predsednik odbora AFED, vam želim veliko uspeha pri tem ključnem referendumu, ki bo potekal naslednji mesec. Se vidimo. Drage kolegice in kolegi, malce zamujamo 12 minut, ampak se mi zdi, da je kar smiselno, da smo razpravo podaljšali z eh, ministrom Dimitrovom. Nadaljujemo pa z poročilom o poročilu Komisije o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Besedo predajam Ivu Vajglu, ki je poročevalec. Preden dam besedo Ivo Vajglu, pa vas prosim, da se greste fotografirati ven iz eh, dvorane. Lahko kdo poskrbi za to, prosim. No- Tiste, ki niste člani odbora, prosim, da nadaljujete s pogovori izven dvorane, če gre. Uh, uh, Gospod z rdečo kravato, bi lahko prosim tudi vi slej ko prej sprejeli odločitev, da zaključite s svojim pogovorom? Dobro, še enkrat. Ivo, izvolite. Thank you, chair. Hvala, predsednik. Uh, let me first of all... Najprej eh, bi se vam rad zahvalil, predsednik, zato ker ste povabili ministra, Mislim, da je bil to odličen uvod tudi v našo razpravo o tem poročilu. Verjetno bo zdaj težko karkoli dodati k argumentom, ki smo jih že slišali. Mislim, da je bil najbolj pomemben argument, glede katerega smo se osupljivo poenotili v tem odboru, ta, da je evropska perspektiva za Makedonijo pomembna. Pomembna je za vse nas, pomembna je za to celotno situacijo, tudi z vidika varnosti in nadaljnih perspektiv Evrope. Pripravil sem kratek govor kot poročevalec, ampak zdaj bom to prebral zgolj zaradi postopka kot takšnega. Čeprav nimam kaj vsebinskega dodati k temu, kar smo že slišali v zadnji uri. Makedonija je bila v čakalnici res dolgo časa, povsem po nepotrebnem. zdaj se pogovarjamo o predlogu naše resolucije. To resolucijo obravnavamo v času posebnih okoliščin za to državo. To je zelo pomembno tudi zgodovinskega vidika. Bi pa rad povedal par besed v zvezi s tem referendumom, pomembnim referendumom, ki bo potekal 30. septembra. Kolegi iz skupine ELS so predstavili drugačno stališče, kot je stališče stranke VMRO v Makedoniji. Tako da upam, da bo tudi opozicija v Makedoniji sledila temu, kar pravi sestrska stranka v parlamentu in da bo sledila večinskemu mnenju te stranke. Sam bi rad čestital pogajalcem z obeh strani, tako z grške kot z makedonske strani. Vesel sem, da jim je uspelo preseči te zgodovinske nesporazume in da jim je uspelo državama in tudi nam ponuditi pravo prihodnost dobro prihodnost za celotno regijo in za vse zadevne države. Enako velja tudi za bolgarsko vlado in makedonsko vlado ter vse diplomate in pogajalce, ki so pri tem sodelovali. Zdaj so se na novo oblikovali tudi odnosi med eh, zahodno-balkanskimi državami in širše v regiji. Mislim, da ste prispevali k temu, da se oblikuje tudi nova filozofija, kar zadeva dvostranske odnose. Makedonija se bo po, upam, da uspešnem referendumu morala povrniti nazaj k svoji nalogi da bo lahko izpolnila ta ambiciozni reformni program na področju gospodarstva, pravosodnega sistema, na področju medijev. Tudi, ko gre za boj proti korupcijo in organiziranemu kriminalu, ko gre za zaščito manjšin in za druga pomembna vprašanja. Še posebej pomembno je, da povdarimo vlogo posebnega toživca in tudi varuha človekovih pravic. Kot smo že slišali, Evropski parlament je v zadnjih letih stalno podpiral evropsko in euroatlantsko perspektivo Makedonije. Prepričan sem, da je to v našem skupnem interesu. Upam, da bomo oblikovali ustvarjalno sodelovanje z vsemi tistimi kolegi, ki želijo še vložiti kakšen predlog spremembe na to poročilo. Vesel sem, da bom lahko sodeloval z ustvarjalnimi poročevalci v senci z ostalih strank. Hvala. You, Ivo Hvala, Ivo Vajgel, za to kratko predstavitev poročila. Zdaj pa imamo kar nekaj časa na voljo za prvo obravnavo tega predloga. Besedo najprej predajam, kdo se je prijavil k besedi. Nihče. Aha, no, saj smo kar nekaj časa že govorili o Makedoniji. Gospod Petrle, kot predsednik medparlamentarne delegacije, parlament Fajrom zaenkrat. Veliko za dodatke temu, kar sem rekel pri prejšnji točki. Situacija je nedvomno spremenjena in boljša, eh, ni pa proces še zaključen, eh, čeprav eh, vidimo relativno mirne okoliščine za referendum v, v tem času. In jaz sem vesel, da Eh, da delimo to eh, atmosfero oziroma eh, vidim tukaj veliko enotnost med političnimi skupinami. Torej jaz upam, da bo dejansko stopila država kandidatka iz frustrirajoče čakalnice, ki je trajala, trajala predolgo in jaz upam, da bo v tem duhu tudi potekala, potekalo zasedanje skupnega parlamentarnega odbora čez tri tedne v Skopju. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Tu nekje lam. Hvala lepa. Kot uh, poročevalec v senci pri tem poročilu bi rad čestital kolegu Vajglu, ki je tako kot vedno pripravil zelo dobro besedilo. Naša naloga je bila precej poenostavljena, tudi zahvaljujoč našim prijateljem in partnerjem v Makedoniji. Lahko v celoti podpremo sklepe Evropske komisije s tem v zvezi. Strinjamo se, da bi morali prihodnje leto začeti z pridružitvenimi pogajanji. Veliko dela nas sicer še čaka. Kot piše tudi v poročilu komisije, določen napredek je bil dosežen na številnih področjih, tudi boj proti korupciji je bolj uspešen, ampak veliko dela nas še čaka. Mislim, da lahko tudi sami prispevamo k temu, da se oblikuje boljša situacija, da ne bo prihajalo do kakršnih koli korakov nazaj. Tisto, kar nas nekoliko skrbi pred tem referendumom, pa je politično izključevanje. Stranke, kot so naprimer VMRO, so nasprotovale referendumu in doseženemu sporazumu. Lahko podprem Elmarja Broka, ki je pozval našo sestrsko stranko, da naj zauzame stališče, ki bo upoštevalo interese celotne države. Nekaj predlogov sprememb bomo še vložili, ampak zdi se mi, da bomo letos lahko delo opravljali veliko bolj enostavno in bolj produktivno kot v preteklosti. Thank you, Tony Killam, Tony Hvala lepa. Tu nekeram, Tonino Picola. Hvala, predsednik. Hvala, gospod predsednik. Sem poročevalec v senci skupine SD. Rad bi čestital kolegi Vajglu za odlično poročilo. Mislim, da ste pojasnili in našteli vse ključne dogodke v zadnjem letu, ki je bilo za Makedonijo izjemnega pomena. Zamenjala se je vlada, politično vzdušje v državi se je bistveno spremenilo. Spremenilo se je tudi stališče mednarodne skupnosti do Makedonije. In to so bili pogoji, v katerih je lahko ta država storila korak naprej, že predolgo čaka na začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Makedonija je trenutno zagotovo najbolj svetu primer, ne zgolj, ko gre za države, ki še želijo postati kandidatke. Makedonija namreč predstavlja tudi pomemben rezultat z vidika tega, kako Evropska unija vodi svojo zunanjo politiko. Makedonija je bistveno izboljšala svoje odnose s sosedami sprožila je tudi številne notranje reforme, kar je še toliko bolj pomembno. Boljše vzdušje v državi pa omogoča tudi boljše medetnične odnose, boljše komunikacija z državljani, tudi komunikacija s civilno družbo je boljša. Veliko dela sicer še imajo pred seboj, ko gre za reformo obveščevalnih služb, ko gre za gospodarski sektor, ko gre za pravosodje. Izboljšati je treba tudi svobodo medijev, se boriti bolj aktivno in učinkovito tudi proti korupciji in sivemu gospodarstvu. Vse to pa trenutno nekoliko pada v pozabo zaradi priprav na referendum, na katerem bodo glasovali o sporazumu, ki je bil sklenjen z Grčijo. Ta sporazum je pomemben za celotno regijo, ne zgolj za ti dve državi. Ampak ne glede na to, kakšen bo rezultat referenduma, lahko sklenemo, da je ta država pokazala zmožnost, da sprejema modre odločitve. Evropska unija bo to državo podpirala na poti v Evropsko unijo. V naslednjem poročilu o napredku bomo, upam, lahko že pozdravili tudi začetek pristopnih pogajanj. Hvala. Hvala lepa, gospod Picola. Še kdo? EKR, er, Alde? Nihče, zeleni tudi ne. Zeleni, gospod uh, Mezerič, prosim. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod Preda, za pripombo. Da, ko sem prevzel položaj poročevalca v senci, tem pomembno, da se sejajo, sploh nisem pomislil, da bom v svoji politični karieri lahko dosegel točko, ko bo zadnji stavek poročilo, ne samo neko upanje, da bomo dosegli napredek v prihodnosti. Ne, sedaj je drugače, zahvaljujoč diplomaciji in zahvaljujoč tudi, seveda, poročevalcu. Za njegovo besedilo, zelo dobro besedilo je, ni kaj veliko spremenjati, imamo nekaj predlogov sprememb, ki pa so večinoma tehnični in se dotikajo tudi stanjenih vprašanj, s katerimi se soočajo vse balkanske države, kar se tiče reform pravosodja, reform za boj proti korupciji. Rad pa bi izpostavil, da je ena ključnih točk za ta referendum test za medijsko pluralnost in svobodo medijev, da bo vlada resnično to zagotovila. Ni prav enostavno, seveda, na konstruktiven način ravnati z mediji v potencialno vroči kampanji razgreti ja, kampanji. Zato torej bi rad prosil poročevalca in njegovo politično skupino, da bi Evropski parlament poslal polno delegacijo na referendum. Datum že nekaj časa poznamo, pripravili smo se na to in mislim, da bi morali to ustrezno podpreti, tako da bi poslali delegacijo za opozovanje volitev. Hvala lepa. Sprašoval sem sekretariat, ali je odločitev za to že bila sprejeta, ali bomo poslali delegacijo ali ne. Bom preveril. Lahko to preverite, prosim, s Petrom. Dobro. Sedaj pa Sakurafa. Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim gospodu Vajglu za zelo dobro besedilo, ki ga je pripravil. Gospod Vajgl, vseeno pa mi boste dovolili, da podam nekaj pripomp. Katere metode so bile uporabljene pri dosegi dogovora s Firom? Seveda smo imeli težke razmere na terenu, kar se tiče te države. Vendar pa, če so sedaj prizadevanja, da bi se lažje lotevali teh težav, obrodila sadove, potem je to dobro. Vendar pa prejšnja vlada je ustvarila razmere, ki niso onemogočale dosege dogovora. Vlada Grojevskega, naj vas spomnim, in politična kriza, ki smo jo imeli v zadnjih letih, niste omogočili pristopa v EU. Poslabšale so razmere in tako so potem torej morale tretje države tudi vstopiti v ta postopek. Tako da je to zelo pomembno. Mislim, da v teh štirih letih, odkar sem v Evropskem parlamentu, Lahko rečem, da smo videli kar precej odzvala dogodkov. Vašem besedilu. Pa te, ko ste niste uporabljali besedice Makedonije, sedaj pa rada bi zvedela torej kaj več o tem. Do sedaj torej smo imeli določene utemeljitve, zakaj obstajajo težave. Veliko krat smo slišali veliko razlag, zdaj pa je torej za to državo prišel trenutek, ko morajo si še bolj prizadevati, izvesti še več reform, da bi postopek resnično dokončali in da bi lahko pristopili k EU. In potem še zadnja točka. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi hiter začetek pristopnih pogajanj bil večji impuls za demokratizacijo da bi torej tako povečali odgovornost tudi v državi sami. Mislim, da ne moramo usiliti teh reform. Ta želja po reformah mora prihajati iz države same, strani ljudi. Sami si morajo to želeti, potem pa lahko to podpremo. Ne moramo mi to nekako usiliti. Hvala. Thank you, Ms. Sakurafa. And... Lepa, Sakurafa. Še dva. Najprej Papadakis. Papadakis. Thank you, chair. I will speak in Greek. Hvala lepa. Prav tako bom govoril v grščini. Nedavni dogovor med vladama Grčije in Firoma ne služi interesu narodov v obeh državah, pa tudi v drugih državah ne. Enostavno je tako, da se umešava EU, umešavajo se združeni narodi s ciljem, da bi potem države NATO in EU pomagale pri pristopu držav na Balkanu. Balkan predstavlja veliki ziv. Tukaj gre za tudi predvsej geopolitičnega boja na tem področju. Enostavno je tako, da se kršijo določene pravice, da je potrebno govoriti tudi o pravicah manjšin, gre za krepitev tudi nekaterih vojaških strategij na tem področju. Torej, enostavno moramo reči, da kršitve obstajajo in Evropska unija mora na tem področju odigrati pomembno vlogo. Kar se tiče vprašanja imena, Izpostavljali smo že negotovo prihodnost. In to potem tudi povzroča dvome. Ni torej vse še popolnoma jasno. Tudi pri NATO smo videli, kako je bilo pri razpadu Jugoslavije. Kar se tiče vprašanja Srbije in Kosova, je to zelo težavno. Moramo spodbujati varnost na tem območju, vendar pa tega ne počnemo. Zato moramo biti sedaj zelo budni. Pazljivo moramo spremljati razmere in moramo poskrbeti za to, da bomo pazili, da se bodo ukrepi izvajali ustrezno. Hvala lepa. Sedaj pa Kristjan Preda za Kukana. Hvala lepa. Govoril bom v imenu Edvada Kukana, ker ga žal danes z nami ni. je pa poslal sporočilo, ki ga bom prebral. Makedonija se vrača na euroatlantsko pot, gospod Kukan pozdravlja zaveze nove vlade k temu procesu, pa tudi priporočila komisije in sklepe sveta za pot k odprtju pogajanj junija 2019. Prav tako želi spostaviti, da bi poročilo Evropskega parlamenta moralo spodbuditi državo, da naredi še več napredka, da ostane ta zagon, da bi odprli torej pogajanja junija 2019. Prav tako izraža pozitivne elemente pri napredku vlade. Tudi Bolgarija in Grčija sta pri tem sodelovali in gospod Kukan upa, da bodo Makedonci podprli sporozum z Grčijo na prihodnem referendumu. Pravi, da bo to ključno za prihodnost države, rezultati tega referenduma torej. Prav tako meni, da je politično zrače se v državi spremenilo. Potrebno je nadaljevati z reformnim procesom, to je zelo pomembno za kredibilnost. Država pa mora seveda okrepiti demokratične postopke pravno državo. Potrebno je tudi izvesti temeljne spremembe na vse vključujoč odprt način, kar se tiče politike. To vključuje še prav posebno pravno državo in temelje svoboščine. Zato je pomembno, da se ustrezno lotijo, izvedajo prioritete kasneje reform na področju pravosodja, pa tudi izvajanja okvirnega sporozuma iz Ohrida. Gospod Kukan meni tudi, da mora parlament spet prevzeti svojo vlogo, kar se tiče zakonodajnega nadzornega procesa. Izpostavlja pa tudi to, da je Evropski parlament bil vedno pripravljen podpirati sobranje na tem procesu, na tem področju. Dialog Jean Monnet je lahko dobro primer za to, ali pa tudi dejavnosti za podporo demokracije, ali pa tudi neravni sestanki na medparlamentarni ravni. Gospod Kukan meni tudi, da imamo dobro poročilo, ki kaže podporo Evropskega parlamenta za evropsko pot države. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa še kdo? Ne. Tako da sedaj dobi besedo komisija, prosim. Uh, uh, Hvala lepa, predsednik, poštovane poslanke in poslanci. Naj se najprej zahvalim poročevalcu Vajglu za osnutek resolucije in za vso upravljeno delo, našo angažiranost skupaj s poslancema Frekensteinom in Kovkanom, kar se tiče okvirnega sporozuma iz Ohrida in tako je spržina. To torej so eh, jasni znaki, kako je potrebno podovati te državi. Ta osnutek izraža glavna dognanja iz poročila komisije, kot ste jasno tudi povedali, država je končno preberla krizo in je sedaj jasno na poti v EU. Vlada je, je razložila, to je torej vzdanje minister, naredila velik napredek za krepitev dobrososedskih odnosov, še prav posebno z dvostranskim sporozumom z Bolgarijo in potem tudi kasneje sporozumom glede imena z Grčijo. Ta zgodovinski sporozum je primer, vzor za regijo in Evropo kot celoto. Komisija bo nadaljevala pri spremljanju nadaljnih korakov z vsemi sredstvi, ki jih imamo na razpolago. Prihajajoči referendum pa je enkratna priložnost za državljane, da se odločijo o prihodnosti svoje države. Smeritev je jasna, to vodi k članstvu v EU. Da bi to dosegli, in kot je veliko poslancev parlamentu to že izpostavilo, morajo vse politične sile države pokazati odgovornost, se odzvati na to, kar skrbi državljane in iti naprej po evroatlantski poti integraciji. V poročilu 2018 pravimo, da se večinoma izraža, izvajajo sporozumi, da smo dosegli tudi precej napredka, kar se tiče nujnih reformnih prioritet. Zato priporočamo začetek pogajanj in junija bomo ocenili, koliko se je spomenilo pogoj in potem bi junija 2019 lahko začeli pogajanja o stopu. Potrebno pa je seveda še poglobiti reforme, v naslednjih mesecih, se mora to storiti in veselimo se nadaljnega napredka, še prav posebno na področju pravosodja, obveščevalne službe in javna uprava. In končno naj izpostavim še to, da je komisija trdno zavezana spremljanju prizadevanj glede reform države in umestitev na pot vstopa v EU kot del pogajanja, pogajanj, pa je komisar Han Julija že začel postopek v Skopju še pa posebno se osredotočamo na poglavje pravne države. Skopje bo spet obiskal k malu, čez nekaj tednov. V tem trenutku pa so tudi nekateri naši sodelavci že tam. To je torej samo jasna zveza komisije za podporo države na evropski poti. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi še enkrat besedo poročevalec za zaključne pripombe. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Naj dodam k temu, kar sem že povedal, da smo resnično v teh zadnjih letih, ko smo se ukvarjali s politično krizo v Makedoniji, da smo torej odlično sodelovali s komisijo in moram izpostaviti tudi osebno zavezo in ustvarjalnost pri tem, ko je šlo za reševanje težkih vprašanj, kar je potem vodilo do uh, sporozuma iz Pržina in to je torej bil ustvarjalni prispevek komisarja Hanna in to moramo jasno povedati. Veselim se sodelovanja z vsemi, ki ste sodelovali v tej razpravi. Zabeležil sem si vaše pomisleke veselim se sodelovanja in veselim se izboljšanja tega poročila skozi naše razprave, ki jih bomo imeli s poročevalci v senci. Hvala lepa. Good. Thank you, Ivo hvala lepa, Ivo Weigl, hvala lepa, kolegi, za vaše prispevke. Tako, zaključujemo s prvo obravnavo tega poročila. Rok za vložitev predlogov sprememb na to poročilo je 6. september ob 11. Potem pa bomo imeli še drugo obravnavo 22. septembra tukaj v Afetu. Prehajamo na točko 6, poročilo o poročilu komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018. Kar nadaljujemo, besedo dobi poročevalec en in edini Kristjan Dan Preda, prosim. Hvala, gospod predsednik. Vesel sem, da danes lahko predstavim četrto poročilo o Bosni in Hercegovini. Še toliko bolj vesel sem, ker bom danes popovdne odpotoval v Sarajevo skupaj z nekaterimi kolegi in sicer v okviru misije skupine ELS. Podpredsednik naše skupine Andrej Kovačev vodi to misijo. Prvo različico tega poročila bom lahko predstavil tudi članom predsedstva Bosne in Hercegovine, članom sveta, civilni družbi in tudi ostalim političnim akterjem. Torej, dan potem, ko bomo opravili razpravo tu, bomo imeli priložnost tudi našim sogovornikom v Bosni in Hercegovini predstaviti stališča. Kar zadeva to poročilo, mislim, da je to odlična priložnost za to, da pošljemo par pomembnih sporočil. Sporočilo številka ena. Zauzemamo se za evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine. Drugo, vprašalnik, ki ga je predstavila komisija. Februarja je predsednik Juncker obiskal državo. Odgovori, ki so jih podali, so sicer razveseljujoči ampak kar 15 mesecev so potrebovali, da so podali odgovore. Odgovori še niso popolni, komisija zahteva, da vse odgovore na vprašalnik pošljajo do septembra. Potem je tu še vprašanje reform zaradi precejšnjih političnih razprti, ki so se izrazile tudi med predvolinnim procesom. Je stanje takšno, da se stvari niso bistveno spremenile. Spremeniti bo treba tudi volilno zakonodajo pred samimi volitvami. Spremeniti bodo treba zakonodajo, ampak vseeno bi 7. oktobra volitve morale potekati tako, kot je treba, rezultat volitev pa bo treba spoštovati. Od potencijalne kandidatke je najmanj, kar pričakujemo, to, da organizira volitve in da potem rezultate volitev tudi izvede v praksi. To je prvi predpogoj za vsako državo, ki želi pristopiti k Evropski uniji. Tretja pomembna zadeva. Po volitvah bo treba hitro oblikovati vse organe. Politiki bi se morali skupaj zauzemati za dosego cilja, to pa je integracija v Evropsko unijo. Treba bo speljati reforme, družbeno-gospodarske reforme. Država potrebuje več sprememb, ne zgolj teh reform. Ogromen seznam točk še obstaja, ki jih je treba izpolniti, naprimer, ko gre za boj proti korupciji, ko gre za reformo javne uprave, ko gre za reformo pravosodnega sistema. Zaščititi je treba človekove pravice, rad bi omenil predvsem potrebo potem, da se zagotovi nediskriminatoren odnos do državljanov. Evropsko sodišče iz Strasbura je v sodbi sedesvinci ugotovila, da prihaja do diskriminacije, do različnih oblik diskriminacije. Uh, Svoboda medijev je naslednja, ki bi jo rad omenil. Nažalost so zadnji dogodki. Pokazali, da je treba na področju svobode medijev storiti veliko več. V letu 2017 je bilo napadenih 61 novinarjev, 41 so jih napadli v prvih osmih mesecih letošnjega leta. V zadnjem vikendu smo bili priča tudi napadu na predsednika televizijske postaje BNTV, gospoda Kovačeviča. To so ključna sporočila, ki bi jih rad posredoval. Bom pa z veseljem prisluhnil ostalim kolegom, ki delajo na teh vprašanjih, torej ki se ukvarjajo z Bosno in Hercegovino in z Balkanom. Pričakujem pa, da bo tako kot v preteklosti sodelovanje tudi tokrat odlično. Hvala. Hvala lepa, Kristjan, za vašo predstavitev. Mislim, da bo najbolje, da dobi besedo najprej predsednik delegacije Tonino Picula. Hvala lepa, predsednik. Najprej čestitke kolegi Predi za predano opravljeno delo. Mislim, da to odlično poročilo zelo dobro ponazarja, kaj se je dogajalo v Bosni in Hercegovini v zadnjem letu. Kot poročevalec o Bosni in Hercegovini, In kot posebni odposlanec na nek način parlamenta za to državo moram reči, da se je v zadnjih treh letih veliko dogajalo v tej državi. Sicer so se stvari malce premaknile, zlasti so dosegli napredek, ko gre za nudenje odgovorov na vprašalnik z področja varovanja okolja, ampak napredek v zadnjem obdobju ni bil zadosten. Na številnih področjih država stagnira. Stanje se je zdaj še poslabšalo zaradi volitev, ki bodo potekale v oktobra. V zadnjih mesecih smo bili priča tudi kampanji, ki jo je vodil turški predsednik Erdogan v Sarajevu. Potem prihaja do zanikanja dogodkov v Republiki Srpski v Srebrenici. Kar nekaj nalog jih še čaka, naprimer, ko gre za reformo volilne zakonodaje, spoštovati je treba sodbo ustavnega sodišča s tem v zvezi. Pomembno je, da zagotovijo volilno pravico vsem, da naj posamezni državljani volijo, tako kot v preteklosti bi se morali seveda dotakniti tudi ključnega razloga, zakaj prihaja do vseh težav v Bosni in Hercegovini, namreč neočinkovitost dejtonskega sistema. Če bi uspeli Dayton preoblikovati, bi lahko Bosna postala bolj učinkovita, vključujoča država, ki temelji na vladavini prava, na načelih federalizma in subsidijarnosti. Tako bi zagotovili enakost, enako demokratično zastopanost, tako ko gre za posamezne skupnosti, kot tudi za posameznike. Hvala lepa še enkrat poročevalcem in se veselim nadaljnega sodelovanja. Thank you, Tonino. We... Hvala lepa, Tonino. Tako sedaj pa še govorniki po seznamu. Švica je na seznamu v tem trenutku, Sovko zdaj sem nekdo, ne? Prav. Se moramo zabeležiti vsa imena. Zovku, je. Then ECR, Mr. Belder. KR Belder. Poročajo centi, sem ja, ampak niste zahtevali. Niste dvignili roke, da boste govorili. Nismo si zabeležili vseh imen bilo nekaj znemirjenja, zato ne želim, da me kritizirate še naprej. Tako da smo previdni. Belder, EKR, potem Radoš, zeleni Šultes, ne, Niga, tako da ne bo govoril, to je jasno. Gue, Količek ga ni, EFTT, Kastardo ga ni, in e NF in neodvisni nikogar. Švica Zovko, Papadakis, Belder, Radoš. Prav? Them all. So we begin with Mr. Papadakis. Začenja pa Papadakis. To šedijo tu si jedini. Hvala lepa. Osnutek poročila je ravno težen in najpomembnejše teme so omenjene gre za odnose med Evropsko unijo in Bosno in Hercegovino. Ampak pri določenih točkah pa bi lahko morda se še nekoliko poglobili, zato bomo podali nekaj predlogov sprememb. Najprej moramo gotovo še bolj izpostaviti, da je evropska perspektiva za to državo nekaj, kar mora biti pozitivno za razvoj dogodkov v tej državi. Moramo zagotoviti boljšo prihodnost za vse državljane države, ne glede na etnično pripadnost ali na veroizpoved. Zato moramo še bolj omeniti boljše izvajanje reform skupaj z aktivskim načrtom, ki je bil dogovoren, kar se tiče državljanov, kar se tiče sodelovanja z EU. Kot poročevalec bi tudi sam rad povedal, da sem zadovoljen z odgovori države na vprašanja, ki smo jih poslali. Istočasno pa morajo pravčasno odgovoriti še na dodatna vprašanja. Potrebujemo strateški program za to, da se bo država postopno prilagodila evropskemu akiju. To je dolg postopek, ki mora zagotoviti tudi ustrezno usklajevanje. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bodo državljani vključeni v pristopni postopek. Zagotiti se mora svoboda izražanja, zagotiti se morajo svobodni mediji. Je pač tako, da mora tudi na področju varnosti biti strenjeno kar precej. Uh, potem pa tudi, kar se tiče migracije, kar se tiče obrana neoranljivih skupin, tukaj mora biti dosežen napredek. Potrebno se je boriti predvsem oblikam diskriminacije, to je zelo pomembna tema. In potem moramo reči, da tudi ni bilo dovolj napredka na tem področju, tudi kar se tiče romskega prebivalstva in invalidov. Potrebno je postoriti torej še precej, tudi kar se tiče ekonomskega razvoja, kar se tiče mm, sodelovanja na več področjih, je pač tako, da se mora podpreti tudi odnose s sosednjimi državami. Veliko je težav, eh, kar se tiče sodstva, veliko dela bo potrebnega še na tem področju. To je vse, kar imam povedati v tem trenutku. Rad bi se zahvalil pri poročevalcu, veselim pa se dobrega sodelovanja, tako kot je bilo tudi lani. Hvala. Hvala lepa. Tako se da pa gospod Bilder, poročaj cenci EKR. Pozitor, eh, ali jeste... Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj začnem zahvalo gospodu Predi za njegovo zelo jasno poročilo o Bosni in Hercegovini. Kot nekdani novinar eh, mi je seveda svoboda tiska zelo pomembna zelo žalostno je, da smo imeli brutalen napad na novinarja Bosne in Hercegovine. In nedeljo so bile velike demonstracije. Ljudje so demonstrirali v prid svobodi govora v Sarajevu. Resnično bi rad pozval oblasti, da se hitro odzovejo in zagotovijo svobodo tiska. To je prva točka, potem pa še naslednje. V vašem poročilu sem opazil, da ne govorite o vplivu eksternih faktorjev v bihu. Čeprav je to vprašanje, ki je zelo pomembno. Tukaj mislim predvsem na Rusijo, na Republiko Srpsko, prav tako pa bi omenil še Turčjo in zalivske države. Torej, prihaja do kar precej zunanjega vpliva. In to vpliva seveda morda tudi na pristopni proces v EU. Moje vprašanje je, kaj menite o teh zunanjih faktorjih? Bi lahko dodali morda še odstavek na to temo? Zanimivo publikacijo na to temo sem prebral včeraj. Ko pa sem prebral včeraj vaše poročilo, tega nisem našel. Škoda, da tega ni. Zato bi torej želel poprašati, kaj menite o tem, kakšno je vaše mnenje. In ker imamo zunanje faktore na Zahodnem Balkanu, ki so dejavni, moramo paziti na to. Hvala. Hvala lepa. Tako, sedaj pa gospod Rado Šalde. Hvala lepa, gospodine predsedniče, jaz zahvaljujem gospodinu. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to poročilo, hvala lepa za njegov angažma, kar se tiče biha. Malo več bi govoril o najaktualnejšem vprašanju, to je, kar se tiče tega, da nimamo dogovora o voljenem zakoniku. Tukaj gre za Dom federacije, pa tudi za Republiko Srpsko, gre za izvolitev Hrvatov in Srbov dom federaciji. Isto pa velja tudi za izvolitev predstavnikov Hrvatov in delo Bošnjakov v Skupščino Republike Srpske. Gre za to, torej, da se izbirajo predstavniki drugih narodov in potem ti zastopajo interese večinskih narodov, potem služijo pravzaprav interesom večinskih narodov in ne zastopajo interesov narodov, imeno katerega so izvoljeni. Gre za to, da je dom narodov institucija, ki je predvidena s porozumom kot institucija, ki zagotavlja enakopravnost treh narodov. Tako da pravzaprav potem izvoljeni predstavniki mašinskih narodov ne zastopajo interesov svojih narodov in to potem vzbuja veliko nezadovoljstva v bihu. To vprašanje je zelo pomembno. In zato potem prihaja tudi do težav, kar se tiče uresničevanja drugih politik, kar se tiče različnih strategij, strategije glede javne uprave, kar se tiče manjšinskih pravic, kar se tiče protidiskriminacijske strategije, pa celo strategije na področju energije. Torej, gre za velikansko vprašanje in mislim, da bi to vprašanje morali bolj obravnavati v našem poročilu. Prelogi sprememb, ki bomo predlagali, bodo šli v tej smeri. Hvala. Hvala lepa, gospod Radoš. Druge skupine niso zahtevale besede, tako da dobija besedo še, dobija, dobi besedo še gospa Šujica. Hvala lepa, rada bi se zahvalila in čestitala gospodu Predi za to poročilo. Je objektivno, celovito, vendar pa dejstvo je, da volitve, ki prihajajo v Bihu, so pravzaprav ovira. Kampanja je ovira temu, da bi resničila vsegi napredek. Tako da je veliko točk, ki jih je potrebno poštevati, gospod Preda je dejal, da na katerih področjih ni napredka. Najbolj slikovito pa je bilo to, da je delegacija, ki jo vodi gospod Picola in jaz sem namestnica, da v treh letih nismo uspeli niti s poslovnikom. In to vam po, veliko pove o stanju v bihu to najbolj slikovito torej predstavi naše delo oziroma ne delo, stanje v bihu, katere dogovore ni. In to je torej res škoda. Kar se tiče zunanjih faktorjev, vemo, kakšen je vpliv, ne bom se ponavljala, vendar pa ostaja vpliv teh zunanjih dejavnikov. Veliko pa je seveda odvisno tudi od obnašanja notranjih dejavnikov oziroma odgovorov treh etni. V tem trenutku to ni realnost, gre na volitve, ki prihajajo v oktobra. To je torej amerikanska prepreka in to prepreka tudi v prihodnosti, je, da ni mogoče izreči sodbe v primeru Ljubič, kaziče ustavnega sodišča, skupščine ne bo več in torej ne bo prišlo do izvedbe te sodbe. To je veliko vprašanje, glede katerega je potrebno še veliko postoriti, kako torej potem izvesti rezultate po volitvah oktobra. Tukaj je vidim veliko priložnost za reševanje težav. Torej, veliko je nazadovanja, ne napredka in škoda je to, strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi Daytonski sporozum morali ponovno definirati. Seveda, ostajamo pa pri tem, kar smo govori že v zadnjih štirih poročilih, to je, da si želimo bih na federalnih načelih in da mora načelo subsidijarnosti ostati glavno načelo delovanja bih. Danes popodne začel bomo v Sarajevu, v okviru delegacije, Fact Finding Mission, ELS. Jutri se bomo sestali z veliko pomembnimi akterji v bih in morda bomo potem našli odgovore na veliko vprašanj, kako bi lahko doprinesli k še izboljšavi tega poročila. Gospoda Prede, hvala. Hvala lepa, Dubravka. Sedaj pa še gospod Zovko, prosim. Hvala lepa. Govorila bom angliško. Da se ne bo nič izgubilo, s tolmačenjem pravi poslanka. Želim čestitati kolegi predi za to odlično poročilo. V zadnjih 23 povanih letih je logika politike v bih eh, nekaj, kar pogosto ne najde umestitve v državi. Od leta 2014 že opozarjamo na to in tudi drugi opozarjajo na to. Naprimer, mednarodna skupina za krizo v svojem poročilu iz leta 2014, parlamentarna skupščina Sveta Evrope, tudi v briljantnem poročilu 2017 in resoluciji iz januarja to izpostavljajo. Osnotek resolucije, ki je pred nami, nadaljuje s to perspektivo. Mislim, da moramo to v polni meri podpreti, tako kot smo to storili tudi lani. Pozitivno je, komisija je sprejela nekaj naših priporočil, vendar pa mora storiti več. Če bomo tiho in bo politika neučinkovita, to ne bo pomagalo Bihu, pa tudi na Evropski uniji. Bosna in Hercegovina potrebuje več evropskih rešitev za težave, ki jih že dolgo imajo, kar se tiče pravic skupnosti, kar se tiče legitimne zastopanosti, ki je omenjena v resoluciji. In najpomembnejša komisija ne sme biti pristranska, kar se tiče treh etni, kot to počnejo vere sile po Daytonskem sporozumu od leta 1995. Ekvidistanca je pravi odgovor. Tako bi Evropska unija bila verodostojen partner, če bo to potrebno, vendar pa rešitev mora biti na ravni teh skupnosti, ne pa na ravni EU. Predlagamo, da bi voditelji teh skupnosti morali najti rešitve med sabo, če bi naj bi jih preživela in upamo, da bo nekoč celo cvetela. Hvala lepa. Hvala. We... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hakleitner še enkrat. Prosim, GD NIR. Uh, Hvala lepa, predsednik, poslanke in poslanci. Naj se zahvalim v imenu komisije gospodu Predi za osnutek poročila. Besedilo se nam zdi uravnoteženo in v veliki meri tudi v skladu z vlastnimi dognani komisije poročila 2018. Naj spomnim, da je to poročilo, umestno poročilo o Bosni in Hercegovini, zato da bi ugotovili, kakšni so bili dosežki v državi, še prav posebno se je osredotočil na pravno državo, temelj soboščine, javno pravo in ekonomski razvoj. Celovita analiza razmer v BIH, kar se tiče presumnih kriterijev, bo izvedena kot del prihodnega mnenja komisije in potem bo to tudi del analitičnega poročila. Delo traja, kot veste, na tem področju. Napad na novinarja čez vikend je bil omenjen, naj dodam tudi obsodbo strani komisije, strani Evropske unije. Delegacija je obsodila ta napad. Pomembno je, da Bosna in Hercegovina še naprej dela, izvaja reforme, kar se tiče družbeno-ekonomske vprašanj, pravne države, reform javne uprave veliko. Nadaljnih odločitev je možno sprejeti še pred volitvami 7. oktober, kot je formaliziranje točk za stike, za sodelovanje z Europolom ali pa da se strinjajo glede kanskega zakonika. Koordinacija po državi je nekaj, kar se mora pospešiti tudi z uporabo mehanizma na to temo za področje EU. Kar se tiče migracij, avgusta je komisija sprejela kar nekaj odločitev, da bo ponudila dodatno pomoč Bosni in Hercegovini pri obvladovanju migracijskih tokov. 7,2 milijona evrov je bilo dano na voljo. To dopolnjuje 1,5 milijonov, ki jih je že na voljo bilo dano junija za neposredne humanitarne potrebe za migrante v državi. Kaj se tiče zakonodaje, pa se morajo voditelji dogovoriti Evropskem parlamentu o tem. To bo potem omogočilo kratko izvedbo volitev. Tako Mogherini kot Han sta bila jasna v javnih izjavah. EU in veposlanik ZDA se trudijo v tej smeri in skušamo najti rešitev. Podali smo okvir za to, zato da potem torej prihodnosti volilni rezultat ne bi bil talec eh, sporo med političnimi skupinami. Komisija je zavezana napredku na področju poti BIH v EU, sodelovali bomo pri tem v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami pri nadaljem izvajanju celovitega reformnega programa. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Hakleitner. Zdaj pa besedo še enkrat dobi Dan Kristjan Preda. Hvala predsednik, hvala lepa tudi kolegicam in kolegom. Najprej hvala lepa, da ste sploh eh, prisotni, namreč po počitnicah to ni tako zelo očitno. Hvala za vse pripombe, hvala za vse predloge. Bom skušal odgovoriti na par vaših pripomb. Tonino Picula je omenil nedavno odločitev parlamenta iz Banje Luke, da naj bi razveljavili poročilo o genocidu v Srebrenici. To je nedopustno, nesprejemljivo. Nekateri pravijo, da je to povezano s predvolilno kampanjo, ampak mislim, da gre za veliko več kot to. Gre za uradno stališče te skupnosti, uradno dejanje. 14 let se mi zdi, je že minilo od tega, ko so v Republiki Srpski priznali, da je prišlo do genocida, da se zdaj od tega odmikajo in to zavračajo, je najmanj zaskrbljujoče. Kar zadeva točke, ki jih je omenil kolega Papadakis. Še posebej, ko gre za izvajanje Akija in ostalo, kar je omenil. Vsa ta vprašanja. so že omenjena v predlogih sprememb k mojemu poročilu. Delno sem jih sicer že zajel v poročilu, ampak kot veste, veljajo določena pravila pri pisanju poročil, ne smem preseči določenega števila znakov, kar pomeni, da se mora drastično zmanjšati oziroma skrčiti nabor tem, ki sem jih želel omeniti v poročilu. Z intelektualnega vidika je to zelo pozitivno, te kar bogati, ker je treba še enkrat preleteti vse točke in jih na novo potem oblikovati kot predloge sprememb. Ampak tako pač delamo, takšen je postopek, zopr to ne moremo nič storiti. Imajo pa vsi kolegi seveda pravico, da delajo enako marljivo in predano. Kar zadeva vprašanje kolege Belderja. Strinjamo se z eh, svobodo tiska. Problem je povezan ne zgolj s temi zadnjimi dogodki, ampak v vseh zahodno-balkanskih državah mediji trpijo. Trpijo zaradi nasilja, ki se izvaja nad novinarji poleg tega nimajo dovolj neodvisnosti, namreč eh, pogosto politične sile zlorabljajo medije kot svoje urodje, namesto da bi bili mediji urodje, ki bi ga lahko uporabljali državljani. Tudi to je precej problematično, politiki včasih potem določene medije kar zaprejo. Potem je pa tu še vprašanje tujega umešavanja. Del te tematike sem moral izključiti iz poročila, ampak to se bo zdaj na novo vključilo. Turčijo ste omenili, zalivske države, Rusijo. Vse te države so še kako prisotne v Bosni in Hercegovini. Bi pa vseeno uvedel manjšo nijanso pri teh vprašanjih, ker obstajajo različna stališča in predvsem pristop do Bosne in Hercegovine. Rusija in Turčija priznavata, da izvajata vpliv v tej državi, zunani minister Lavrov in drugi ne bodo nikoli rekli, da jih ni v Republiki Srpske. Ravno nasprotno, predsednik je rekel, da so prisotni. Vedno se takšne izjave pojavijo par ur pred pomembnimi dogodki, tudi pred volitvami. Erdogan pa je končno našel kraj v Evropi, kjer lahko vodi svojo kampanjo. V Sarajevu je vodil to kampanjo in Turki uradno in odkrito priznavajo, da jih ta država zelo zanima, da želijo vplivati tudi na usodo. Bosne in Hercegovine. Za zalivske države to ne velja. Zalivske države so sicer močno prisotne, vendar nikoli tega ne izrečejo javno. Sam sem bil nedavno v Saudski Arabiji, zastavil sem to vprašanje, ker vsi o tem govorijo in Saudijci pravijo, ne, ne, nas pa ni tam. Bosna in Hercegovina je država kot vse ostale. Se pravi, obstaja precejšna razlika med temi akterji. Mislim, da je treba to tudi upoštevati, kadarkoli skušamo podati odziv. To je pomembna točka prepričan sem, da bodo vse politične skupine vložile predloge sprememb. Sam sem pripravljen sodelovati z vsemi političnimi skupinami, zato da najdemo koristno formulacijo, formulacijo, ki bo koristila tej državi. Kot smo že slišali, kmalo nas čakajo volitve, čez dober mesec. Mi bomo tekom volilnega procesa pripravljali kompromisne predloge. Kot sem že prej povedal, upam, da bo ta obdobje potem kratko obdobje, da bomo lahko po volitvah posredovali pozitivna sporočila, ne samo pred volitvami. Kolega Radoš, pa tudi kolegica Zovko sta omenjala volilno zakonodajo in zastopanost. Še preden sem pripravil tretje poročilo v lanskem letu, sem rekel, da kar zadeva volilna vprašanja, mora Bosna slediti temu, kar počnejo ostale države, zlasti države članice, da mora Bosna izpeljati tudi reformo volilne zakonodaje. Beneška komisija je tudi rekla, da je treba to reformo opraviti vsaj eno leto pred potekom volitev. To je zelo modern svet. Namreč, če leto pred volitvami spremenite volilno zakonodajo ali pa določene člene te zakonodaje, imate na voljo še vedno dovolj časa za to, da se ustrezno odzovete in pripravite. Če pa se volilna zakonodaja spremeni nekaj mesecev, nekaj tednov pred samimi volitvami, to bistveno spremeni pristop političnih strank, spremeni se tudi vprašanje zastopanja. Že v letu 2016 sem opozarjal, na to vprašanje. Z vsemi političnimi akteri, s katerimi sem se srečal, sem rekel, ja, lepo bi bilo, če bi se dogovorili o volilni zakonodaji, ampak dogovorite se čim hitreje. To ni bilo mogoče. V Bosni in Hercegovini očitno niso zmožni skleniti takšnega dogovora, ampak mi smo v tem primeru nemočni, ne moremo praviti dela na mesto Bosne in Hercegovine. Ne more Evropski parlament reči, da ja, zdaj pa velja takšna zakonodaja. Saj nismo imperi. Mi smo na vse zadnje skupnost, ki si želi, da bi Bosna in Hercegovina nekega dne postala država članica. Tako pač je trenutno, kar zadeva uh, volilno zakonodajo. Sem razočaran, sem žalosten. Mi smo imeli res dobre namene, ampak dobri nameni včasih ne zadoščen, kar zadeva zastopanost, obstaja velik problem. Kolegica Šujica. Vse to smo omenjali v prejšnjih poročilih, ampak nažalost to ni bilo pomoč. Bili smo zelo radodarni, omenili smo več političnih načel, ki veljajo v številnih državah, ampak ta federalistična usmeritev očitno ne deluje. Mi smo jim sicer predlagali, kaj lahko storijo, več načel smo jim predstavili, ampak tudi tu velja, da ne moremo storiti nič na mesto njih. Žal mi je, da je stanje takšno par dni praktično pred eh, temi zelo pomembnimi volitvami. Hvala za pozornost. Okay. Thank you, Christian. Since we're still... Hvala. Časovno nam gre dobro. Zato sem pustil, da ste bili nekoliko daljši, zato ker, Kristjan, eh, o Bosni in Hercegovini bomo še veliko krat govorili. To je država, ki jo imamo vedno v mislih in kjer se pojavlja veliko izzivov. Rok za vložitev predlogov sprememb je 10. oktober. Veliko časa imate torej za pripravo predlogov sprememb in prepričan sem, da boste številni to storili. 5. novembra bomo drugič obravnavali poročilo, 20. in 21. novembra pa bomo o tem glasovali. Dobro, želim vam srečno pot v Sarajevo. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za skupno razpravo o točkah 7 in 8. Gre za priporočilo Sveto komisiji in Evropske službe za zvonanje delovanja o celovitem sporozumu med EU in Kirgiško republiko in protokol k sporozumu o partnerstvu in, spor in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Vsi, ki vas zanima Kyrgyzstan, ste tukaj, upam. Zdaj pa najprej dobi besedo poročevalec za oba dosjeja, eden in edini Dan Kristjan Preda. Hvala, gospod predsednik. Najprej bom omenil to drugo točko odnose med Evropsko unijo in Kirgiško republiko. Gre za posodobitev sporozuma o partnerstvu in sodelovanju zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Sam bom seveda predlagal, da se posodobi ta sporazum. Druga točka na dnevnem redu s tem v zvezi pa se nanaša na sodelovanje s Kirgiško republiko. Tu gre za več kot zgolj za aktualizacijo. Sam bi predlagal, da razmislimo o teh odnosih širše. V poročilu predlagam, da bi se pogajali o globalnem sporazumu med Evropsko unijo in Kirgiško republiko. Želim si, da bi Evropski parlament dovolj hitro opredelil tudi svoje perspektive glede pogajanj. Zdi se mi, da bi institucija, kot je naša, morala odigrati svojo vlogo pri sklep sklepanju takšnega sporazuma. Mislim, da se ne bi smeli omejiti zgolj na to, da bomo sprejeli ali zavrnili sporazume, ki nam jih predložijo. Kar pa zadeva sporazum, o katerem se pogajamo, mi v celoti podpiramo predlog, da se poglobijo odnosi z Kirgiško republiko. V predlogu poročila sem v tej luči tudi začrtal par predlogov, ki se mi zdijo bistvenega pomena. Kot prvo, ta sporazum mora biti ambiciozen, ključni cilj tega sporazuma pa bi moral biti, da prispeva k razvoju tržnega gospodarstva. Tako bomo lahko zagotovili pozitivne učinke na gospodarstvo, na socialo za, pri obeh stranih. Ta sporazum bi moral okrepiti tudi krepitvi pravil na področju konkurenčnosti. Zagotoviti je treba pravno predvidljivost, lahko bi okrepili tudi preglednost institucij. Poleg tega bi tak sporazum moral okrepiti multilateralizem in mednarodno sodelovanje, zlasti, ko gre za vprašanja, kot so podnebne spremembe, migracije, organiziran kriminal in terorizem. V samem središču tega sporazuma bi morala biti odločna zaveza k spoštovanju načel pravne države, spoštovanja človekovih pravic in demokracije. Gre za tri ločene osi, ki jih omenjam v tem poročilu. Kot prvo, politični dialog in sodelovanje med Evropsko unijo in Kirgiško republiko, zlasti v okviru mednarodnih forumov. Pozdravljam tudi prispevek tega sporazuma k priznanju Kirgiške republike v mednarodnih forumih naprimer tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Treba je povdariti tudi pomen tega, da je treba okrepiti sodelovanje tudi odbora za sodelovanje na področju človekovih pravic. S tem v zvezi bi vas rad opozoril predvsem na potrebo potem, da se okrepi medparlamentarno sodelovanje tudi v okviru novega sporazuma, zato da bi lahko zagotovili učinkovito spremljanje tega, ali se cilji, ki sem jih prej omenil, dejansko dosegajo. Poleg tega se mi zdi, da bi morala tudi civilna družba odigrati pomembno vlogo, tako med samimi pogajanji, kot tudi tekom samega izvajanja sporazuma. Tretja, zadnja os v tem poročilu pa se nanaša na skupne interese Evropske unije in Kirgiške republike. To bi obravnavali v okviru tega sporazuma. Kot prvo sodelovanje na področju demokracije, bolj konkretno to pomeni, da bi vzpostavili delojoč parlamentarni sistem, večstrankarski sistem in predvsem ravnotežje, ko gre za moč in oblast. Kirgizistan je ena od redkih uspenjajočih se držav v tej državi in Unija mora to državo politično in diplomatsko ter tudi tehnično ter finančno podpirati. Če bi se kakorkoli ogrožali demokratični standardi, bi se morali odzvati. Nekaj takšnega se je dogajalo na področju ustave leta 2016. V teh pogajanjih pa bi morali načeti tudi vprašanje instrumentalizacije sodstva, obravnavati bi morali tudi vse šibkosti in v okviru pravosodnih postopkov, nepravičnosti v postopkih, osredotočiti bi se morali na konkretne primere. V skupnem interesu je tudi, da okrepimo regionalno sodelovanje v Srednji Aziji. Zelo pomembno se mi zdi, da se v okviru pogajanj o tem sporazumu okrepijo posvetovanja med državami v tej regiji, predvsem, ko gre za zmanjšanje gospodarskih napetosti med Kirgizijo, Uzbekistanom in Kazahstanom. Ti dve državi bomo tudi obiskali kot odbor AFED čez nekaj dni. Tu so torej tri osi, na katerih temeli predlog poročila. Tudi sam bom uložil kar nekaj predlogov sprememb, s katerimi bom dopolnil vse te točke, ki se mi zdijo pomembne, jih še poglobil. O tem bi se morali pogovarjati tudi tekom pogajanj. Za konec pa bi rad pozdravil tudi ekscelenco veleposlanika. Kirgiške republike v Evropski uniji. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci. Hvala lepa, Kristjan. Zdaj pa dobi besedo predsednica delegacije za Srednjo Azijo, gospa Petersen. Um, Kyrgyzstan really is um, kolegice in kolegi, Kyrgyzstan je otok demokracije v tej regiji. Ta demokracija je šipka in Kyrgyzstan potrebuje našo podporo mm, na različnih področjih. V gospodarskem smislu, na področju trgovine in izobraževanja potrebuje tudi pomoč pri krepitvi nevladnih organizacij in civilne družbe. Prav tako potrebujejo pomoč na področju pravne države. Ta sporozum bo dobra podlaga za sodelovanje med EU in Kyrgyzstanom v prihodnosti in zelo podpiram sprejetje sporozuma in odboru predlagam, da sprejmete nove spremembe. Veselim pa se že sodelovanja med Kyrgyzstanom in celotno regijo ter Evropskim parlamentom v prihodnosti. Hvala. You, Hvala lepa, gospa Grigule Petrse. Zdaj pa poslanci po kronološkem vrstnem redu, Andrikijene, Alijo Mari in gospod Nart. Še kdo? Ne. Gospa Aljomari. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitala Kristjanu, ki je, tako kot vedno, pripravil zelo natančno in zanimivo poročilo. Pred nekaj leti sem bila v Kyrgyzstanu. Moram reči, da me je najbolj presenetilo to, da vedno uporabljamo enak sistem v okviru teh sporazumov, ne glede na to, za katero državo gre. Nekoliko paradoksalno je, da uporabljamo isti model sporazuma, iste besede, iste reference za vse države, ne vem, za Maroko in za Kyrgyzstan. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi te sporazume sporazume pripravili na nekoliko bolj nijansiran način, da bi bolje upoštevali tudi izhodišča posameznih držav. Opredeliti bi morali tudi jasne, realne cilje. Druga zadeva. Pomembno se mi zdi predvsem to, da tega sporazuma, kot je rekel Kristjan, ne ločimo od celote. Tisto, kar potrebujemo kot Evropska unija, je, da vizija. Vizija tega, kakšne odnose želimo vzpostaviti s tem celotnim območjem. Kitajska v tem trenutku oblikuje novo mednarodno politiko tudi preko novih svilnatih poti. Zanima me, kakšna je torej naša vizija, vizija evropejcev, ko gre za vse te države, ki predstavljajo zelo velik kulturni in gospodarski potencial. Žal mi je, da včasih nekoliko spregledamo stanje v posameznih državah. Ne vemo natanko, kaj se dogaja v posameznih državah, še manj pa vemo, kako naj obravnavamo širše območje. Namesto, da bi sklepali sporazume s posameznimi državami, bi morali najprej oblikovati vizijo za celotno območje. Samo tako bi lahko odigrali na mednarodni ravni tudi strezno vlogo. Zanima nas predvsem, kaj si želimo od tega območja. Seveda se politična situacija v teh državah bistveno razlikuje, ampak gre za del sveta, za katerega ne moremo izgubiti zanimanja. Saj vem, da to ni tematika tega poročila, da v poročilu tega podrobno niti ne moremo pojasnjevati. Ampak, Kristjan, mislim, da bi v tej predstavitvi moral izpostaviti, da bi Evropska unija morala imeti politično in gospodarsko ter strateško ambicijo v tem širšem območju. Merci, Mišel. Hvala lepa, Mišel. Javier Nart. Hvala lepa, gospod predsednik primerjati Kyrgyzstan s Tadžikistanom, Kazahstanom, Turkmenistanom, Uzbekistanom. Gre za različne države. Situacija je bistveno boljša v Kyrgyzstanu kot v drugih državah, ampak zagotovo situacija ni rožnata. Mi pa imamo določeno težnjo namreč, da sklepamo, da vlada neka nadstruktura, ki opredeljuje strukturo v posameznih državah, ampak to ne drži. Razmere v Kirgiziji so precej negotove. Naprimer, celotno bližno območje je precej nestabilno in ta situacija vpliva na Tadžikistan, na Kirgizistan, potem je treba poštevati tudi to, kakšna je vloga Afganistana, kaj je z temi trgovskimi potmi, preko katerih tihotapijo drogo iz Afganistana v Evropo. Kakšna je situacija Kirgizistana? Obstaja precejšna razlika med severnim delom, ki je zelo razvit, ne vem, Šketer bolj razvit, kot je razvit južni del Južni del je tudi veliko manj kirgiški, v območju Oš je več uzbeških državljanov kot eh, kirgiških. Tudi to bi morali upoštevati, razumeti, kaj to tudi pomeni. Obstajajo tudi različne politične nadstrukture, nekatere stranke so bolj usidrane na severu, druge bolj na jugu. Pomembno je vedeti tudi to, kakšna je ta bistvena razlika, ki obstaja med državo in družbo v Kirgiški republiki. Zakaj? Namreč družba kot takšna je veliko bolj zanesljiva, ko gre za posamezna plemena in vodje plemen, ki oblikujajo svete, znotraj katerih se potem razrešujejo vprašanja. Vedo tudi, kaj se dogaja na družbeni ravni, kdo so tisti zločinci. Zakaj ne zaupamo toliko v državne institucije? Zato, ker je v vseh teh institucijah prisoten ta element preklet, element skupni imenovalec po imenu korupcija. Vedeti moramo, kdo ima resnično oblast, politično in tudi gospodarsko. Kdo vlada v teh nadstrukturah? Republikanska stranka je v rokah gospoda Bapalova, super oligarha. To je največja opozicijska stranka. Vedeti moramo, kaj pomeni njihovo sodelovanje, naprimer v posameznih pogajanjih. To so bistvena vprašanja, ki bi jih morali obravnavati širše. Seveda je treba upoštevati tudi strukturo države, s katero imamo pravka, ampak treba upoštevati tudi nadstrukturo in podstrukturo. Predvsem podstruktura, tudi državljan je tista, ki so najbolj pomembni. Hvala. Gracias, Javier. Hvala, Javier. Zdaj pa gospa Andrikijene. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljam začetek pogajanj med EU in Kyrgyzstanom, zato da bi imeli bolj sodoben sporozum, s tem bomo nadomestili stari dogovor podpiram tudi Kristjana Predo, mislim, da moramo izpogajati in sprejeti celovit in uravnotežen sporazum druge generacije. Po drugi strani pa se strinjam tudi s tem, kar je povedala gospa Elio Mari. EU mora natančno opredeliti, kaj želi doseči v Srednji Aziji in kakšne cilje imamo na srednji in dolgi rok, glede sodelovanja s to regijo, slasti s Kyrgyzstanom. To mora biti osnova za to, da določimo nekaj dobro opredeljenih ciljev in tudi, da poskrbimo za strukturirano sodelovanje z to državo. Tudi z globalnega vidika je to pomembno, kajti ta država krepi sodelovanje tudi s Kitajci in Rusi, to so strateški partneri za nje. 6. junija letos sta se Kitajska in Kyrgyzstan odločili, da skleneta strateško partnerstvo. Če ne želimo izgubiti vpliva v tej državi in če ne želimo te regije prepustiti Rusom in Kitajcem, potem moramo biti bolj prepoznavni v Kirgistanu. Sicer bo to imelo posledice tudi za širšo regijo. Zagotoviti moramo določbe v zvezi s trgovino, gospodarskimi odnosi, prav tako moramo zagotoviti pravno gotovost in preglednost glede pravil in dobrega upravljanja. Če želi Evropska unija imeti stabilnega in uspešnega partnerja v srednjeazijski regiji, potem moramo v novem sporazumu določiti jasne določbe glede demokracije in človekovih pravic, glede preprečevanja korupcije in poštene trgovine, prav tako moramo zagotoviti določbe za zagotavljanje miru to morajo biti pomembni elementi tega celovitega sporazuma. Hvala. Hvala lepa. Hvala, draga kolegica. Želi spregovoriti še kdo? Ne. Prav. Gospa Petra Gašparova iz SZD bo zdaj dobila besedo. Vi ste odgovorni za Kyrgyzstan. Izvolite. Hvala, hvala lepa za to, da ste mi dali besedo, da lahko sodelujemo v razpravi. Samo nekaj besed želim dodati kot uradnica, ki sodeluje pri pripravah na pogajanja. Pogajanja so se začela sicer že 19. decembra lani. Odnosi s Kyrgyzstanom so dobri, v zadnjih letih se dinamično razvijajo, zato je zdaj pravi čas za nov sporozum, ki bo bolj sodoben in ki bo nadomestil stari partnerski sporozum iz 90-ih. Tudi zato, ker se je tudi Kyrgyzstan močno razvil, gre za državo, ki je dosegla največji napredek na področju upravljanja in odprte družbe, tudi kar zadeva spoštovanje temeljnih svoboščin in tako naprej. Partnerstvo želimo razvijati še naprej. Dokceli smo napredek tudi na področju gospodarskih odnosov, sodelujemo na področju razvoja in dialog teče tudi v zvezi z demokratičnimi reformami, pravosodjem, izobraževanjem in v zvezi z drugimi ključnimi področji. No, sporozum nam bo omogočil, da razširimo področje sodelovanja, sodelovali bomo na novih področjih, naprimer podnebne spremembe zaenkrat, o tem še ne govorimo v obstoječem sporozumu iz 90-ih. Prav tako smo na nekaterih področjih sodelovali, ampak brez pravne podlage, naprimer pravna država je eno takšnih področji. Potrebujemo sporozume nove generacije zato, da vzamemo v poštev spremenjajoče se razmere v tej regiji, nekateri ste to že omenili. Trenutno pripravljamo novo strategijo za osrednjo Azijo, da bo upoštevala globalne in regionalne tokove dogodkov. Prav tako bomo pripravili strategije tudi za druge države, naprimer za Afganistan. Prav tako pripravljamo tudi strategijo za povezovanje Kyrgyzstan ni izolirana država, celotno regijo preučujemo zelo podrobno. Želimo zagotoviti tudi konvergenco mednarodnih standardov na tem področju, zlasti seveda v zvezi z ambicijami Rusije in Kitajske. v novi strategiji in v novih sporazumih moramo poskrbeti, da bomo s pomočjo teh lahko dosegli strateške cilje v regiji. Zaenkrat smo imeli štiri kroge pogajanj od decembra lani, naslednja pogajanja so načrtovana za oktober in povedati moram, da je na strani kirgiške države veliko interesa za to, da bi nadaljevali, to velja tudi za nas in mislim, da bomo lahko kmalo dosegli zelo ambiciozen dogovor za naslednjih 20 ali nekaj let. Hvala, Kristjan. Preda, povzetek? Ne. Prav? Potem se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom za prispevke. Časovnica rok za vložitev predlogov sprememb je čez dva dni. Ne, nov rok imamo. 5. september. Namesto 29. augusta, torej 5. september, v AFET-u bomo glasovali 8. ali 9. oktobra ali 20. oziroma 21. novembra in upam, da bomo še pred bozičem ta dosje pripeljali na plenarno zasedanje. To je vse za danes do povdan nadaljujemo ob pol treh. Gospod Kosu bo takrat predsedoval, imeli pa bomo izmenjavo mnen z novo imenovanjem vodje delegacije v Libiji, to je gospod Bogeja.